naj povem, da vsi člani našega odbora in tudi obeh drugih odborov, ki sta tukaj, želimo najprej izraziti svoje sožalje gospodu Brunerju, oziroma glede gospoda Brunerja, ki je delal do konca in izvrševal svoje funkcije uh, v okviru OLAFA. Potem naj izrazim dobrodošljico gospodu komisarju Šemeti, ki bo z, namu, z nami naslednje tri ure. Zahvaljujem se mu, da je tukaj. Zahvaljujem se tudi eh, sopredsednikoma, gospodu Harperju in gospe Šarnbot. Pozdravljam tudi vse člane obeh odborov, ki so z nami danes. Naj vas spomnim na nekatera pravila. Od komisarja bomo ocenjevali v zvezi z njegovimi eh, splošnjo splošnost, osposobljenostjo, osebno neodvisnostjo, zauzetostjo za evropsko idejo. Pokazati bo moral tudi poznavanje portfelja in seveda sposobnost komunikacije. Na pet vprašanj je komisar že odgovoril, pet vprašanj, ki smo, jim, ki smo jih poslali v vprašalniku in ta Te odgovore ste lahko dobili v vseh jezikih. Eh, tudi izjava o finančnem stanju je bila podana in torej vse te podatke ste dobili. Eh, Spomnil bi vas rad, da se moramo držati predvidenega časovnega razporeda. Kandidat za komisarja bo po koncu mojega kratkega uvoda imel na voljo 10 minut za uvodni nagovor, potem bomo imeli 2 uri 45 minut za vprašanja in sicer bomo začeli po političnih skupinah. Razprava bo potekala na tak način in absolutno se morate držati predvidenega časa, sicer bom prisiljen posredovati minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor in eno minuto za repliko potem pa še minuto za končni odgovor. Ob koncu, preden bomo zaključili z našim delom, ima komisar možnost, da v desetih minutah poda še svoje zaključne pripombe. Uporabljate lahko svoj materni jezik, ker imamo tolmačenje v 22 jezikov. Naj spomnim, da prenašamo to zaslišanje tudi preko web streaminga in da bo na tej strani na voljo tudi posnetek tega zaslišanja. Prav tako bodo prispevki zapisani tudi v pisni obliki, ki bo na voljo čim prej bo to možno. S tem predajam besedo kar kandidatu za komisarja Semeti za uvodni nagovor. Deset minut izvolite. Madame la Président, Monsieur le Président, Gospa predsedujoča, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, vesel sem, da sem danes lahko tukaj pred vami kot kandidat za komisarja za obdavčanje Carinske unije, revizijske nadzore in boj proti goljufijam. Z drugimi besedami, eh, kot komisar naj bi povezoval celo vrsto finančnih, davčnih in informacijskih orodij in s tem oblikoval nek motor, ki naj bi vodil Evropo k temu, da izpolni pričakovanja svojih prebivalcev. Gospodarski napredek, eh, boljša delovna mesta in tudi socialne garancije, to so upanja in potrebe današnjih evropejcev. Zaščita in varnost eh, podnebne spremembe, eh, dobava energije in stroški, vse to skrbi naše državljane. Te skrbi seveda moramo upoštevati tudi pri vseh pobudah komisije in eh, naj vam zagotovim, da bo to tudi vodilo moje odločitve in dejanja. Obdavčenje je več kot samo zbiranje prihodkov, tako kot tudi eh, revizijski nadzor in boj proti goljufijam eh, presegata eh, samo nadzor in kontrole. Te instrumente Eh, je treba videti posebno drugače, imajo zelo velik potencial in eh, eh, treba je res vse izkoristiti za to, da bo Evropa dosegla boljši gospodarski in socialni razvoj. In če podprete mojo kandidaturo, bom seveda tudi povezoval zelo široka področja. Eh, in uh, sicer eh, prihodki in izdatki, to sta dve strani proračuna. Zbiranje in namenjanje sredstev, to sta dve fazi v istem ciklusu, oboje pa ima isti cilj in sicer, da ustvarja neko dobrobit za družbo. Oboje vodijo ista načela in sicer preglednost, enostavnost, odgovornost in seveda treba je spoštovati denar davkoplačevalcev in to bo v samem osrčju mojega dela. In zelo pomembno vlogo bo seveda tu igrala tudi agencija OLAF eh, in v prvem desetletju svojega dela je agencija OLAF eh, tudi zbrala eh, izkušnje in seveda tudi dosega določen ugled. In ob tej uh, priliki bi se tudi uh, Eh, spomnil eh, velikega prispevka Franca Hermana Brunerja, prvega generalnega direktorja Olofa, ki je žal eh, ta konec tedna umrl. Mi torej vsi želimo isti cilj in sicer želimo okrepiti učinkovitost Olofa. Novi izzivi zahtevajo tudi boljše ukrepe, izboljšave pri agenciji Olaf in idej nam ne zmanjkuje mi moramo seveda najti eh, prave rešitve in moramo doseči kar se da dobre rezultate. Zato pa moramo biti odprti. Mi moramo seveda biti odprti in odgovorni in moramo izkoristiti vse eh, možnosti, ki so na voljo. In seveda sem hvaležen tudi parlamentu za Eh, njegova mnenja v zvezi s tem in seveda bom zelo cenil vaše komentarje in eh, veselim se že razprav z vami. Eh, seveda se moramo zavedati, da noben argument ne more zagovarjati zlorabe in opravičevati zlorabe pri izdatkih eh, iz eh, proračuna Evropske unije. Konec koncev gre za denar naših prebivalcev in eh, mi moramo biti odgovorni za vsak evro. Moja naloga je, da zmanjšamo tudi dopustno raven napak ob čim manjših administrativnih stroških. Torej, mi želimo čim več preglednosti, čim manj birokracije in seveda veliko odgovornosti za porabo denarja in eh, potrebno je seveda tudi zagotoviti odprtost in dostopnost eh, informacij. To je seveda predpogoj tudi za odgovornost. Treba je seveda tudi eh, v prihodnosti pripraviti konkretne predloge glede dopustne ravni napak. To je nekaj, na kar se želim osredotočiti in Tu bom seveda sodeloval tudi z drugimi kolegi komisarji. Treba je poenostaviti tudi eh, pravila za eh, podporo iz eh, evropskih sredstev in na vsak način želimo skrajšati pot, ki jo prehodijo evropska sredstva do prejemnika evropskih sredstev, do projektov. In seveda zato potrebujemo tudi določeno finančno disciplino, odgovornost, prednost, enostavnost. In prepričan sem, da eh, bomo. Eh, morali uh, tudi marsikaj narediti na področju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov uh, ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij in uh, tu bom seveda tudi sodeloval eh, z veseljem z vami in tudi eh, zelo rad bom sprejel vaše predloge. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, ko sem delal kot minister za finance sem seveda tudi že spoznal področje evropskih financ in kot komisar odgovoren za proračun sem seveda dobil še več upogleda In eh, ti dve uh, horizontalni funkciji sta me seveda eh, opremili z boljšo sliko. Z In uh, skupaj mislim, da bomo lahko opravili veliko procesov, ki jih naše družbe rabijo. Evropa je pravzaprav sedaj na uh, odločilni točki za svojo prihodnost in mor, mi moramo okrepiti naša prizadevanja in mi moramo seveda to hkrati zagotavljati stabilne javne finance. Nikoli ne smemo pozabiti, da davke plačujejo naše državljani in odločitve o obdavčanju morajo biti seveda eh, dobro eh, argumentirane in potrebujemo tudi ocene učinkov Eh, torej, kako eh, želim pravzaprav doseči svoje cilje na področju obdavčanja eh, in carine. Torej, treba je seveda upoštevati notranji trg in To je prav gotovo eden izmed največjih dosežkov evropske integracije, eh, vendar vseh prednosti ali skupnega notranjega trga še vedno nismo izkoristili. Eh, dejstvo pa je, da obstajajo tudi določene eh, davčne ovire, ki otežkočajo našim državljanom njihovo življenje in ovire je treba razrešiti zelo hitro in na davkoplačevalcem ugoden, eh, za davkoplačevalce ugoden način. Eh, in potrebno je treba seveda tudi poenostaviti pravila eh, za Eh, davčno osnovo in sicer za skupno konsolidirano osnovo za davek od dobička, pravni od, eh, eh, od dobička pravnih oseb in na ta način bomo tudi pomagali konkurenčnosti našega gospodarstva. Torej, treba je zagotoviti dobro upravljanje znotraj Evropske unije in eh, izven eh, nje, zmanjšati administrativno breme, poenostaviti davčni sistem, zmanjšati tudi eh, čas, ki je potreben za povračila davko in podobno. Vse to so velike naloge. Na ta način pa bomo seveda tudi okrepili učinkovito sektorja in mi se moramo osredotočiti tudi na zelena vprašanja, na eko vprašanja. Tudi to mora biti del naše davčne filozofije. E, torej, nameravam tudi modernizirati carino. Evropa 21. stoletja potrebuje tudi carinski sistem 21. stoletja in tu sedaj govorim o e-carini, ki temelji na modernem zakoniku in ki tudi uh, izkorišča informacijsko tehnologijo. Tak carinski sistem bi koristil našim uh, podjetjem in državljanom in ti bi lahko prihranili čas in denar. Samo takšen sistem bo lahko zagotovil uh, tudi varovanje naših meja in pravic, tudi uh, pravic intelektualne lastnine. In, uh, ko sem predstavljal svoje prioritete, sem seveda govoril o eh, gospodarskih, eh, proračunskih in davčnih vprašanjih, eh, vendar ekonomija ni namenjena sama sebi, temveč je le sredstvo za dosego nekega cilja. Ekonomija mora seveda pomagati pri implementaciji ambicioznih evropskih idej in mi želimo imeti družbo, kjer bodo pač vsi lahko vodili normalno življenje in noben državljan ne bo uh, Eh, marginaliziran. To je seveda zelo velika naloga in zaradi tega je tudi eh, potrebno zagotoviti tesno sodelovanje z vami v vsaki fazi eh, mojega dela v prihodnosti. In mislim, da je to zelo pomembno za plodno sodelovanje, da vas obveščam ne samo o uspehih in dosežkih, temveč ja vam tudi poročam o vseh problemih in podobno. In uh, sedaj pa upam, da se bo s to predstavitvijo uh, položil temeljni kamen bodočega dialoga. Hvala lepa. Grazie, uh... Hvala lepa, gospod komisar besedo sedaj dobi gospa Gresle za eno minuto. Ja, ja Hvala lepa, gospod eh, komisar. V tem trenutku je proračunska kontrola v eh, središču in eh, seveda tu želim tudi omeniti plodno delo generalnega direktorja Brunarja. In sedaj se seveda tu zastavlja tudi vprašanje položaja Olofa. Načeloma komisija Že 14 mesecev blokira reformo OLAFA. Ali ste pripravljeni do konca leta pripraviti potrebni delovni dokument, eh, tako da eh, bomo lahko nadaljevali z reformo OLAFA? Eh, bojim se namreč, da bo prišlo do uh, vzpostavitve novega uh, gradbišča in sicer Evropskega pravobranilstva uh, in zaradi tega bi pa uh, OLAF trpel uspel. E, torej, e, Olaf e, je seveda zelo pomemben. Direktor se tudi imenuje interinstitucionalno. Ali ste tudi vi pripravljeni se odločiti za hitrega namestnika? Torej, mi seveda želimo toživca na vrhu Olafa kot nekega garanta. Ali ste pripravljeni sedaj hitro poskrbeti za razpis. Hvala lepa, gospod komisar, dve minuti za odgovor. Uh, uh, eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Začel bom s drugim vprašanjem in mislim, da je to naša skupna naloga, da zagotovimo kontinuiteto dejavnosti in dela OLAFA in komisija bo seveda storila vse eh, za to, da bo delo kontinuitirano in eh, stopili smo tudi v stik s pravno službo za to, da najdemo primerno rešitev. Zavedate se, da je gospod Kalas še vedno odgovoren za dejavnosti Olafa in Mi seveda tesno sodelujemo z njim glede tega vprašanja in pripravljen sem tudi z vami razpravljati o možnih nadaljnih ukrepih. Naša glavna naloga je seveda, da zagotovimo kar se da hitro eh, za objavo eh, razpisa za novega generalnega direktorja in tu pričakujem vašo podporo in vaše sodelovanje in upam, da bomo tudi eh, našli pravi opis delovnega mesta eh, in da bomo pač eh, tudi pravilno opisali osebo, ki jo želimo na tem mestu. Nespremljivo je seveda, da se komisija ni odzvala na predloge sveta in parlamenta glede zakonodaje. ki je bila predložena parlamenta leta 2006. Vaši predlogi so prišli novembra 2008 in Predsednik eh, Barroso je v svojih političnih eh, smernicah tudi povedal, da želi neodvisen Olaf in eh, parlament je to podprl z absolutno večino in mislim, da je treba sedaj najti pravo pot za iskanje rešitve. Hvala lepa. Gospa Gresle, če želite besedo, še eno minuto. Dejstvo, da se Olaf eh, omenja v smernicah eh, Barosa in da je eh, parlament podprl Barosa, ne pomeni, da se strinjamo tudi z eksternalizacijo Olafa. Dejstvo je, da je bil parlament vedno proti temu, kako želite eh, razrešiti ta konflikt, kako naj Olaf ostane del komisije. Iz vašega odgovora namreč nisem eh, razumela, ali želite predložiti delovni dokument o eh, nadaljevanju dela Olafa ali ne. Hvala, gospod komisar, eno minuto. Uh, Hvala lepa. O tem vprašanju sem se pogovoril s predsednikom Barosom na drobno in predsednik Baroso želi izvajati svoje politične smernice, ki jih je parlament podprl z absolutno večino on meni, da politične smernice ne predstavljajo zgolj nek papir, temveč predstavljajo smernice, ki jim je res treba slediti eh, pri bodočem delu. In seveda, mi moramo razmisliti, kako naj obravnavamo to vprašanje in mi smo pripravljeni razpravljati z vami da skupaj zagotovimo učinkovitost eh, eh, in neodvisnost OLAFA. Grazie, do la parola. Hvala lepa. Besedo ima gospod Gajer za eno minuto. President. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod komisar. Še enkrat se vračam k OLAFu. Ta odbor je prepričan, da mora OLAF biti učinkovit, eh, kajti boj proti goljofijam predstavlja tudi eh, srčiko naše politike in boj proti goljofijam je področje, kjer Evropska unija ne sme popuščati, kajti javnost eh, je zelo pozorna in pozorno spremlja to vprašanje. Mi seveda poznamo smernice Barosa, vemo, da eh, smo jih podprli z absolutno večino, to je res. Eh, dejstvo pa je tudi, da se je moja politična skupina v glavnem vzdržala. Eh, vendar to seveda, seveda še vedno ne pomeni, da parlament absolutno podpira vsak k področje, eh, ki je imenovano v smernicah. Kajti v tem primeru bi lahko zaprli parlament. Mene sedaj zanima, ali se boste zauzemali za to, da Olaf ostane del komisije. Hvala lepa, gospod komisar. Dve minuti za odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Lahko samo ponovim prvi odgovor. In sicer za vse nas je pomembno, da zagotovimo neodvisnost, učinkovitost eh, dela Olafa. Do sedaj je Olaf opravil odlično delo pri boju proti goljifiji in korupciji eh, v Evropski uniji in tu se moramo seveda za to zahvaliti tudi gospodu Brunerju, prvemu generalnemu direktorju Olafa. in po tej poti moramo tudi nadaljevati. Mi moramo sodelovati in poiskati najboljši način za razrešitev vprašanja Olafa. V končni fazi pa želimo neodvisnost in eksternalizacijo Olafa. Eh, tu je treba seveda tudi upoštevati vlogo eh, evropskega javnega toživca. Mi se moramo seveda tudi vprašati, kako naj kombiniramo ti dve področji, kako naj ti dve funkciji kar se da dobro funkcionirata. In evropski javni tožilec, to je seveda dolgoročna naloga in eh, s kandidatko Redingovo eh, smo se tudi pogovorili o tem in mi smo seveda tudi pripravljeni sodelovati z njo glede tega vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gajer, ali želite še eno minuto? vprašanje neodvisnega dela Olofa je nesporno, to podpira prav gotovo vsak v tem odboru, vendar vprašanje je, kako naj Olaf dela učinkovito, ko ne bo več del komisije in bo to posem samostojna agencija ali pa bo pač odzunaj eh, sodelovala s tem velikim eh, aparatom. Torej, če sem vas eh, pravilno razumel, podpirate predsednika Barosa, da Olaf ostane postane samostojen. Kako boste pa zagotovili učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami? Hvala lepa, gospod komisar, minuto za odgovor. Uh, uh, uh, Ključno vprašanje je učinkovitost dela OLOFA. To je bistvena stvar, ključna stvar in mislim, da je našim državljanom vseeno, kako je OLAF oblikovan, kakšna institucija je to, pomembne so dejavnosti, se pravi boj proti goljofiji in korupciji in podobna vprašanja. In mislim, da bi mi morali oceniti vse argumente za in proti in moramo preveriti, kaj se bo potrebno za to, da bomo dejansko uh, uh, ustregli tudi pričakovanjem naših državljanov. In zagotavljam vam, da bom povsem odprt glede tega in pogovoril se bom z vami o vseh detajlih budučega razvoja Olofa. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto, gospod Čaci Markakis. Gospod eh, komisar, mi tu zastopamo državljane Evrope in za tretjo politično skupino lahko rečem, da imamo težave s to popolno samostojnostjo, eksternalizacijo Olofa. Tu na to vprašanje nam niste dali odgovora, samo pogovoriti se hočete z nami. Torej, mi smo proti eksternalizaciji. E, torej, tudi pri nevladnih organizacijah, naprimer, lahko prihaja do goljofi in mi ugotavljamo, da komisija do sedaj ni hotela opredeliti nevladnih organizacij in ni hotela dati pregleda nad tem, e, katere nevladne organizacije komisija podpira. Dejstvo pa je, da so določene nevladne organizacije močno vplivale na delo določenih e, komisarjev, naprimer zlasti tiste, ki delujejo na področju varstva potrošnikov ali okolja okolja in podobno. Tu bi morali tudi videti, ali so te organizacije demokratično izvoljene ali ne. E, mi e, želimo vedeti, ali ste pripravljeni nam dati tak seznam in ali nam želite dati večjo, e, večji upogled tudi v delo nevladnih organizacij. Hvala lepa, komisar, dve minuti. Yes, I think that uh, the issue. Mislim da je vprašanje nevladnih organizacij zelo pomembno in resno in povsem se strinjam z vami. Problem opredelitve. Mislim, da bi lahko skupaj našli nek skupni opis nevladnih organizacij, ki bi lahko tudi pomagal pri nadaljni obravnavi tega vprašanja. Tu se strinjam z vami, vendar problem tukaj je, da če si ogledamo tudi finančno zakonodajo, ki vpliva na nevladne organizacije, da imamo tukaj zelo veliko pestrost eh, in težko je najti nek skupni imenovalec za opredelitev nevladnih organizacij, vendar pa mislim, da bi bilo zelo koristno dobiti tako opredelitev tako definicijo. Kar pa zadeva transparentnost, preglednost, eh, mislim, da smo eh, zelo veliko naredili s tem, da smo tudi na spletu objavili, kdo se sprejema sredstva Evropske unije, vključno z nevladnimi organizacijami in dan danes lahko vsak pogleda na splet in vidi, katera sredstva je kdo dobil. In tu bo prav gotovo še nekaj pobud in mislim tudi, da je pač dobro, da imamo spletno stran, kjer lahko preverimo, eh, kdo prejema sredstva, eh, vendar to kljub samo ni perfektna eh, rešitev. Stvari lahko še izboljšamo stvari lahko postanejo bolj prijazne za uporabnika, lahko bi oblikovali boljše iskalnike in lahko bi bolje pomagali državljanom, poslancem in poslankam in nam vsem, zato da vidimo, kaj se pravzaprav dogaja s prejemniki sredstev, da to ugotovimo zelo hitro in ko je to potrebno. Hvala. Se, Hvala lepa, gospod Čaci Markakis. Želite za eno minuto? Gospod komisar, želim povedati, da tukaj niso samo države članice tiste, ki svojega dela niso ustrezno pravile, ampak tudi komisiji ni uspelo tudi naknadno pridobiti nekega seznama. Mm, in veseli me, da ste pripravljeni na razpravo. Sprašujem, ali je pravzaprav možno dobiti spletno stran ali seznam, kjer bi bile pristojnosti komisarjev na novo razdeljene. Namreč predsednik Barozo je pristojnosti na novo razdelil. Eh, gospod Kalas, recimo, je imel širši portfelj. Ali menite, da je možno, da bi se odgovornosti zabrisale in da bi se komisarji lahko bolje skrivali za pojmom kolegija komisije? Kaj nameravate narediti proti temu? Grazie, un minuto. Hvala, ena minuta za odgovor. Uh, uh, eh, lahko samo rečem, da po mojem razumevanju vse informacije o upravičencih za evropska sredstva morajo biti odprte, transparentne in dostopne vsem članom, tako članom parlamenta, tako parlamentarcem kot javnosti, kajti gre, gre za javni denar, za denar evropskih davkoplačevalcev in ima, ti imajo pravico vedeti, kako se njihov denar porablja in kdo ga porablja. Torej, če so, tu nek, če so tu kakšne napake v sistemu, sem vsekakor pripravljen delati na tem in uh, poiskati, eh, delati na tem, da najdemo ustrezne rešitve. Grazie. La parola lo... Hvala lepa, gospod Stajas, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, tule, za vami sem, gospod eh, kandidat. Sem stalni poročevalec v zvezi z, torej stalni poročevalec, kar se tiče davka na dano vrednost in eh, teh zadev. Imamo Eh, tu znesek 250, celotni znesek 250 milijard evrov in sprejeli smo dve pobudi o goljufijah, o davku na dodano vrednost in o obdavčenju tobaka. Ali to poznate, ta priporočila poznate in ali nam lahko poveste, ali imate tu kakšne uh, Eh, kakšne posebne načrte v naslednjih letih in katere bi, bile, bi bila priporočila, ki bi jih v teh letih naredili. Ja, prebral sem vaše poročilo z velikim zanimanjem. Eh, prebral sem seveda še številna druga poročila, eh, ki so jih pripravili ceneni parlamentarci. Zelo zanimivo je bilo ugotoviti, in imeti možnost, da razmišljam o ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti na tem posebnem področju. In strinjam se z vami, da je situacija v zvezi z goljufijami na področju DDV resnično problematična, da zahteva dodatne ukrepe. Reči moram, da se je komisija že s tem ukvarjala in že predlagala kar nekaj ukrepov, precej ukrepov, Eh, predlagala svetu. Predvsem smo skušali pospešiti izmenjavo informacij med državami članicami, ukvarjali smo se z vprašanjem uh, eh, DDV-ja na uvoženo blago in to je, bila, to je bila ravno ena od težav v sistemu, ki smo jo skušali, ena od luken v sistemu, ki smo jo skušali zapreti. Uh, in svet je tu že sprejel nekatere odločitve. In mislim, da moramo zdaj resnično se ukvarjati tudi z uh, temi goljufijami tipa karusel, uh, kar je morda najproblematičnejša zadeva v tem trenutku. Tudi tu komisija predlaga, oziroma je že predlagala administrativni sistem za to vprašanje, tako imenovani sistem Eurofisk, uh, In eh, mislim, da eh, če ste me vprašali, kaj bi izbral kot uh, uh, prioriteto, vsekakor uh, vzpostavitev eurofisk, eurofiska in pa informacijski sistem o obveščanju o uh, primerih goljofije. Mislim, da bi bilo to najbolj pomembno. Hvala, gospod Stajl, še minuta. Hvala, gospod komisar reči moram, da eh, gre zelo pogosto za kriminalne združbe, ki eh, so zelo eh, inventivne, ko govorimo o goljufijah tipa karusel. V Belgiji smo imeli dva, dva angleža pred kratkim, ki sta bila upletena v goljufijo na tem področju pri trgovanju z emisijami. In treba je vedeti, da moramo ukrepati na, eh, na vseh področjih, ampak tu gre resnično za hude kršitve. Kakšen je vaš komentar na to? Seveda imamo poročilo komisije eh, o eh, proračunski porabi, imamo tudi poročilo računskega sodišča in mislim, da ta poročila bi morala imeti, dobiti več pozornosti. Kakšni so vaši komentarji na to temo? Hvala. Ja, bral sem tudi eh, poročilo računskega sodišča in, eh, in eh, seveda bomo upoštevali ta priporočila, ampak moje splošno razumevanje je naslednje. Priporočila, ki so bila dana komisiji tako strani računskega sodišča, je treba upoštevati in jih seveda izvajati. To to bo moja prva prednostna naloga pri delu v naslednjih letih. Kar pa se tiče vprašanja uh, eh, goljufij na področju DDV. Razmišljam o možnosti, da tudi OLAF upletemo v te dejavnosti, čeprav vemo, da še posebej, kar se tiče obdavčenja, je večina uh, moči na strani držav članic in da je treba zelo previdno postopati in analizirati možnosti, ki obstajajo in da je treba tudi upoštevati, upoštevati seveda eh, sredstva, ki jih ima na voljo Olaf. Hvala. Ena minuta za gospoda Epinga. Hvala, gospod predsednik. Rad bi vprašal naslednje kako bo s posebnimi poročili računskega sodišča, še posebej na področju razumne politike na, eh, pri eh, ekonomskem sodelovanju, kajti tu imamo pogosto slabe, eh, slabe podatke ali pa se denar slabo porablja oziroma cilji niso doseženi. Imam konkreten primer poročila, gospod Tacimarkak je že govoril, govoril o tem lani namreč je bilo poročilo, da se je kakšen, kakšna milijarda evrov porabila na strani eh, nevladnih organizacij, vendar je slab, bilo veliko tega denarja slabo porabljenega. Številni projekti celo sploh niso upravičljivi eh, in eh, Evropska unija ima 50 tisoč projektov. še posebej, kar se tiče strukturnih skladov. In eh, v letu 2008 je bila raven napak 11 odstotkov za strukturne sklade. In mislim, da je to resnično nespremljivo. Torej, tu moramo ukrepati in se s tem ukvarjati, zato da bo eh, poraba na področju strukturnih skladov ustreznejša. Po drugi strani pa moramo jasno ločiti med napakami in goljufijami. in večina napak je povezanih je bila povezanih s pomankljivimi dokumenti, dokumentacijo, z slabimi merili za eh, upravičenost eh, in nekaterimi manjšimi zadevami. Seveda pa so goljufije tukaj vedno relevantno vprašanje in eh, vemo, da obstajajo primeri prekinitve porabe Eh, tu smo imeli primere z Bolgarijo in Romunijo v preteklosti in komisija zelo natančno spremlja, kako sistem eh, vodenja in kontrol v državah članicah deluje in smo seveda pripravljeni poduzeti ustrezne ukrepe, če je to potrebno. Hvala, še ena minuta. Ja, ja, to je komisija, ne? In jaz nisem helt fati svar. Moram reči, da gospod komisar pravzaprav ni odgovoril na moje vprašanje. Zanimalo me je, ali se boste osebno zauzeli za to, da se ne bodo sredstva več izplačevala državam in regijam, ki redno nenamensko porabljajo denar. To je bilo moje prvo vprašanje. In Moje drugo vprašanje. Tu lahko zelo jasno odgovorite. Ali se strinjate, da bi vsako leto prišli pred odbor za nadzor proračuna, zato da bi razjasnili konflikt, do katerih je priša, prihajalo na ravni komisije? Pri prejšnji Barozovi komisiji je prihajalo do ogromnega konflikta interesov. Eden od komisarjev je recimo sodeloval z velikim podjetjem ali pa smo imeli svetovalca nekega komisarja, ki je bil lobist Microsofta. Ali ste pripravljeni priti vsako leto pred ta odbor in razjasniti konflikt interesov? Minuta za odgovor. Spoštovani gospod poslanec, mislim, da komisija ukrepa z vsemi potrebnimi ukrepi in vsekakor potrebujemo, eh, ko vidimo, da so neki dokazi za goljufije ali za napake, ko je treba eh, stvari popraviti. In v letu 2008 je raven popravljenih napak prišla do, na, na skoraj 3 milijarde evrov. Prekinitev financiranja pa je bila uporabljena desetkrat v letu 2008 v primerjavi z enkrat, samo enkrat v letu 2007. Torej, to delo smo opravili in še naprej delamo na tem, se pa seveda strinjam z vami, da moramo tu narediti še več. Zato, da bomo še izboljšali stanje na tem področju, na strani držav člen, članic. Kar se tiče konflikta interesov, ja, seveda sem pripravljen priti v parlament in se vse, o vseh zadevah, ki zadevajo konflikt interesov, pogovarjati z vami. Hvala, gospod Andreasen, za minuto. Gospod Andreasen. Gospod Šemeta, v svojih odgovorih uh, ste zelo dobro govorili o javnem, evropskem javnem tužilcu. Uh, ali lahko eh, potrdite, da boste ustrajali pri vzpostavitvi takega urada, čeprav vemo, da tu so nasprotovanja britanske vlade. Drugo vprašanje, ali lahko postavite datum za um, uveljavitev novega kodeksa ravnanja komisarjev in tretjič, Kar se tiče uh, generalnega direktorja za notranje revizijo, veste, da je bil prej uh, uh, torej na takšni funkciji, da bi lahko prišlo do konflikta interesov vsaj v prvih dveh letih. Kaj mislite o tem? In četrtič, veliko se govori o. Pri vsakem revizijskem poročilu veliko se govorilo, govori o tem, ali so napake ali goljufije. Kakšna je vaša definicija, definicija goljufije? Grazie, dve minuti per la risposta. Gospod kandidat, izvolite odgovor. Kar se tiče javnega toživstva oziroma javnega toživca EU, eh, e gre za težko vprašanje, res je, in eh, eh, veliko smo že govorili o tem v znotraj Evropske unije, že od leta 2000 ali 2001 naprej mislim, da skladno z Lizbonsko pogodbo, ki omogoča Evropski uniji, da vzpostavi urad javnega toživca, mislim, da moramo iti naprej v tej smeri. In kot sem že povedal, smo se o tem pogovarjali tudi z, bo, z bodočo komisarko Redingovo in eh, o tem, na tem sodelujemo. In moje mnenje je, da javni tožilec, urad javnega toživca bi izboljšal učinkovitost delovanja Evropske unije. Kar se tiče kodeksa ravnanja komisarjev, mislim, da moramo tudi tu narediti korake naprej in predsednik Barroso je že povedal v svojih političnih smernicah, da torej je že govoril o tem in eh, mislim, da bo komisija delala skupaj z vami na tem, skupaj z vami in svetom, tako na institucionalni ravni. In mislim, da je zelo pomembno, da kodeks ravnanja po, po, dvignemo na neko višjo raven, kar bo seveda naloga tudi nove komisije, ki bo delovala intermedinstitucionalno skupaj torej s parlamentom in svetom in se pogovarjala o možnostih, da naredimo nek model za vse evropske inštitucije. To je seveda zelo pomembno. Ena minuta eh, za odgovor gospa Andreasen. Hvala, gospod predsedujoči. Generalni direktor za notranjo revizijo je bil predtem, je bil eh, glavni računovodja v Evropski komisiji. Torej, ali ne vidite tukaj konflikta interesov? Namreč ta človek bo revidiral svoje lastno delo vsaj naslednji dve leti. Izvolite, gospod kandidat. gospod Gray je zelo pazljiv človek, previden človek in o tem sva se že pogovarjala. Namreč, kar se tiče njegovih dejavnosti, njegovega dela v notranji reviziji, ima veliko zamisli, kako izboljšati delovanje notranje revizije. In kar se tiče možnega konflikta interesov, eh, te stvari so jasno definirane v pravilniku in mislim, da tu ne moremo govoriti o nobenem konkretnem primeru konflikta interesov. Grazie. Hvala. Eh, ena minuta. Uh, gospod Ernhauser. Ne, ni ga tukaj. Ali želi še kdo od neupisanih uh, prevzeti besedo? Dobro, nikogar ni. Pa gremo naprej. Uh, gospod Audi, ena minuta. Hvala, gospod predsednik. Tu, na vaši desni sem, gospod komisar. Moje vprašanje uh, o, bo o izjavi uh, o zanesljivosti. Uh, kar se tiče računskega sodišča, namreč imamo zelo malo elementov v eh, izjavi gospoda Baroza in vesel sem, da imamo vaš pisni odgovor, gospod komisar. Namreč kaj, si, kaj mislite o uh, revizijski sledi globalno, eh, še posebej na, na strani držav članici, ali mislite, da bi potrebovali neko poglobljen razmislek uh, strani o eh, računskih sodišč in eh, nacionalnih eh, parlamentov, kajti vloga parlamentov je, da nadzoruje izvršno oblast, mi pa moramo nadzorovati Evropsko komisijo. Ali ne mislite, da bi morda morali za to, da pridemo do dobrih računovodskih izkazov, razmišljati globalno o kakovosti revizijske sledi? Dve minuti bela. Hvala. Dve minuti za odgovor. Ja, mislim, da bo nadaljne eh, delo eh, v zvezi z pozitivno izjavo o zanesljivosti računskih izkazov in tako naprej, bo eh, zelo odvisno od tega, kako bomo delali skupaj in kako bomo skupaj iskali eh, odgovore za luknje, ki obstajajo v sistemu. Veste, da je glavno, glavna težava, kar se tiče porabe, povezana z porabo evropskih sredstev na nacionalni ravni. Zdaj imamo nov sistem letnih povzetkov za dve leti, že dve leti in mislim, da je kakovost eh, letnih povzetkov uh, še vedno ne povsem ustrezna. Mislim, da imamo zdaj dobre možnosti, eh, kajti zdaj bomo delali, zdaj delamo z eh, sprememb, na spremembah eh, finančne direktive in lahko okrepimo ulogo revizije in revizijskega delovanja v tej uredbi. In mislim, da izjave o zanesljivosti mora biti del zahtev eh, na strani držav članic, eh, kakor tudi vključitev eh, vrhovnih račun, računskih institucij, sodišč bo zelo pomembna, kajti vedeti moramo, da po načelu subsidiarnosti, eh, ki tukaj seveda velja, ga moramo upoštevati, ampak eh, vsekakor moramo delati v tej smeri. Hvala, gospod Audi, še minuta. Še eno dodatno vprašanje bi imel. E, nimam dodatnih vprašanj. E, nadaljuje gospod Stavra Kakis, ena minuta. Tukaj le sem, tukaj le sem, hvala lepa za besedo. Za besedo, gospod predsedujoči. E, spoštovani gospod kandidat, v svojih odgovorih pravite, ste rekli, da je ena od vaših prioritet tudi zagotavljanje čim večje kakovosti proračunske porabe na ravni EU s pomočjo manj birokracije, večje preglednosti in pol, eh, tudi z popolno odgovornostjo v primeru eh, Eh, slabega ravnanja, s čimer se povsem strinjamo. Kako boste v tej luči izboljšali sistem kontrol nad finančnimi veri, zato da bodo upravičenci na, eh, na ravni kohezijskih skladov, eh, lokalne oblasti, nevladne organizacije laže prišle do sredstev, hkrati pa, da bo zagotovljeno ustrezno upravljanje s temi sredstvi? hvala, dve minuti za odgovor. Mislim, da ste se tu dotaknili zelo pomembne zadeve. Veste, da v zadnjih nekaj letih smo v zaključni fazi preverjanja poslovodenja in sistema poslovodenja in kontrol uh, na ravni EU menimo, da bo novi sistem omogočal precej, boljšo, precej boljše kontrole sistemov na ravni držav članic. Vaše vprašanje, če sem prav razumel, pa je bilo o, v zvezi z poenostavitvijo pravil na tem področju. In kar se tiče tega, bi rad povedal, da se posem strinjam z sklepi računskega sodišča, to je seveda moje osebno mnenje, namreč mislim, da imamo veliko možnosti še za poenostavitev eh, pravilnikov na tem, pravilnik na tem področju, kar se tiče porabe, namreč bolj, ko so pravila kompleksna, več možnosti obstaja za to, da pride do napak. V sistemu. Eh, danes imamo lepo priložnost, kaj ti finančna direktiva eh, je v postopku eh, dopolnjevanja. Lani oktobra smo se s tem začeli ukvarjati in dobili smo veliko dobrih predlogov, kako bi lahko izboljšali direktivo. Uh, imamo tudi sami nekaj zamisli, kar se tiče uh, Eh, tega in zagotovo bo tudi z vaše strani veliko dobrih idej. Eh, zato mislim, da bomo na ta način lahko prišli do nekaterih predlogov za bistveno poenostavitev eh, pravil na tem področju, kar nam bo omogočilo, da bo poraba preprostejša, dostopnejša, za upravičence in da bo hkrati tudi ustrezno ta denar porabljen. Hvala, ena minuta, izvolite. Ne, nimam drugih vprašanj. Thank you. Allora, uh... Hvala lepa. Torej, gospa Makovej. Hvala. V opisu vašega portfelja Predsednik Barozo govori o okrepitvi boja proti goljufijam in davčnim utajam. Kot si vemo, se med drugim uporabljajo davčni paradiži na strani poslovnežev, ki se želijo umakniti pred evropskim davčnim sistemom. Vprašanje, katere konkretne okrepe ste načrtovali za to, da bi ustavili prakso utaj? in da bi tudi zaustavili nezakonite dejavnosti s pomočjo tako imenovanih offshore paradižev. Je to za vas prioriteta? Kakšna je časovnica ukrepov, ki jih boste sprejeli in s tem v zvezi? Ali ste se pripravljeni zavezati k temu, da bi ponovno začeli postopek glede zaščite pred kazenskim pregonom Svet to namreč blokira od leta 2001. Ste se pripravljeni zavezati temu, da bi začeli postopek za sprejetje uredbe glede vzajemne administrativne pomoči, zato da bi zaščitili interese evropskih skupnosti? Tudi to svet blokira od leta 2002. Volite? Uh, uh, da. Vprašanje davčnih paradižev je po mojem mnenju ključnega vpraš, pomena ravno sedaj, ko se države članice srečujejo z bistvenimi težavami. V mislih imam krizo, raven dolga se zvišuje v državah članicah in seveda moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da zagotovimo, predvsem dobro upravljanje na področju sistema obdavčitve. Tu je veliko že bilo postorjenega, verjetno veste, da se komisija pogaja z Lihtensteinom glede sporazuma o boju proti goljufiji in če bomo uspešni, bo potem to modelni sporazum tudi za pogajanje z drugimi evropskimi državami, kot so Andora, Monako, San Marino, Švica in razprava glede direktive o varčevanju je ključnega pomena in mislim, da bomo prišli do rešitve in da bomo uspeli prepričati še preostali dve državi, ki blokirata to direktivo skupaj z svežnjem drugih direktiv in tudi kar zadeva direktivo o vzajemni pomoči, je tudi ta v tem sklopu predlogov, ki jih je dala komisija. Seveda moramo uporabiti vse instrumente, ki so nam na voljo še zlasti instrumente razvojne pomoči in vprašanje dobrega upravljanja moramo vključiti vsa naša pogajanja z našimi partnerji glede razvojne pomoči, da bi s tem zagotovili, da bo dobro upravljanje postalo ključno načelo delovanja davčnega sistema tako znotraj Evropske unije, kot tudi v preostalem delu sveta. Tako da to je moja prednostna naloga in na tem nameravam zelo resno delati. Kar pa zadeva drugo direktivo, o kateri ste govorili, to bom proučil v bližnji prihodnosti. In če bom ugotovil, da bi odprtje postopka za sprejetje te direktive pomagalo k izboljšanju stanja, bom seveda to sprožil. Gospa Makovej, eno minuto. Rekli ste, da podpirate revizijo sedanjega kodeksa ravnanja. Ali ste se pripravljeni zavezati k temu, da bi odpravili vrzeli, kot so odsotnost jasne definicije konflikta interesov, odsotnost jasnosti, kar zadeva darila in ali nameravate vključiti tudi vabila, recimo na počitnice, v to kategorijo. Potem ni jasnih kriterijev za ocenjevanje kriterijev glede zaposlovanja. Zelo bi bila hvaležna za kratek odgovor, da ali ne. In ali ste se pripravljeni zavezati k temu, da bi do junija 2010 sprejeli revidiran kodeks ravnanja? Minuto. Izvolite eno minuto. Ja, so, uh, as I mentioned, uh, Kot rečeno, komisija bo delala na spremembah kodeksa ravnanja in bo povabila vse evropske institucije, vključno z Evropskim parlamentom, da bi vzpostavili neke vrste medinstitucionalno delovno skupino, ki bi pripravila ustrezen predlog. Seznam odprtih vprašanj, ki ste ga omenili, navaja vprašanja, ki jih je nedvomno treba razrešiti, vendar pa menim, da moramo na kodeks ravnanja gledati širše. O tem sva se že pogovarjala tudi s predsednikom Barozom, namreč kako narediti ta kodeks ravnanja kot nek modelni kodeks za vse institucije, da bi s tem zagotovili ustrezna ravnanja vseh evropskih institucij. Grazie, un minuto all'onorevole. Hvala lepa, gospa Šaldemoze. Det er hernede, her. Øh, vi er som øh, medlemmer af Europaparlamentet. Hvala lepa. Kot poslanci v Evropskem parlamentu zastopamo evropske državljane. In seveda želimo tudi upogled v vsa področja vključno s tem, kako se porabljajo sredstva. Kot kandidat za komisarja me zanima, kako gledate na to pravico do upogleda pri razrešnici za proračun. Kako boste vi zagotovili tako pogled? Hvala lepa, izvolite. Um, is, uh... Moram reči, da na to gledam zelo preprosto. Spoštovani poslanci, v Evropskem parlamentu imajo polno pravico, da pregledajo vso porabo, do katere je prišlo iz evropskega proračuna. Prejšnji postopki za razrešnico že zagotavljajo na zelo jasen način, da je parlament lahko resno udeležen pri tem postopku. Mislim, da smo v preteklosti dobili že zelo veliko dobrih priporočil za bolj učinkovito upravljanje evropskih sredstev. Leta 2007 sem naštel 203 priporočila, ki jih je posredoval parlament in mislim, da je komisija od izmed teh 203 uresničila 195 priporočil. Zato menim, da je to pravi način zagotavljanja učinkovitosti porabe sredstev EU. Sam nameravam nadaljevati s tem učinkovitim delom, seveda skupaj z vami in nameravam upoštevati vaša priporočila in jih izvajati. Grazie. Hvala, ni dodatnih vprašanj. Sedaj pa gospa Delang. Um, I... Hvala lepa, gospod kandidat. Dejstvo, da sem pritekla sem, dokazuje, da si res želim postaviti to vprašanje. In sicer gre za izjave o m, upravljanju na nacionalni ravni. To je bila precej problematična zadeva. Komisija je večkrat bila na naši strani, ampak. V resnici smo dobili te letne povzetke, proučili smo jih in ugotovili, da imajo le omejeno dodano vrednost. Zato sprašujem, kako boste kot kandidat, kot komisar poskrbeli za to, da bodo ti povzetki spremenjeni tudi v izjave, kaj boste naredili kratkoročno, da to uresničite in ali lahko Evropski parlament računa na vas kot komisarja, da boste na naši strani pri tem pomembnem vprašanju ko se bomo pogajali o naslednjem medinstitucionalnem sporazumu in o finančnih perspektivah. Izvolite dve minuti za odgovor. Uh, uh from, uh, Vprašanje zanesljivosti na strani držav članic, ko gre za porabo evropskih sredstev, je. Zelo pomembno vprašanje, o tem ni nikakršnega dvoma. Veste, da je komisija že v preteklosti skušala vzpostaviti sistem nacionalnih izjav leta 2005, vendar pa je svet zavrnil ta predlog in namesto tega so bili uvedeni letni povzetki strani komisije in tudi ti so bili v svetu sprejeti le z veliko težavami. Sedaj se ti že izvajajo v praksi in omenil sem že, da ti povzetki, predvsem pa izjava o zanesljivosti je tisto, česar si želimo. Enajst držav članic je že zagotovilo svoje izjave, torej sedem za leto 2008, štiri pa še prostovoljno. Tako da že imamo enajst izjav, s katerimi nam države članice dajo zagotovila glede porabe. In mislim, da pri revidiranju finančnih predpisov moramo narediti korak naprej veste, da imamo sedaj boljši opis, bolje opredeljene zahteve do držav članic in menim, da bi morali vsaj omeniti prostovoljno izjavo na nacionalni ravni, sem pa pripravljen pogovarjati se tudi z državami članicami o tem, ker so tudi one zelo udeležene. Je pa treba omeniti, da delo, ki se skriva za tem, bodi si pri pripravi letnih povzetkom, bodi si pri pripravi izjav o upravljanju na nacionalni ravni, mislim, da na ta način lahko dosežemo bistven napredek. Hvala lepa. Izvolite še minuto za dodatno vprašanje. Ne potrebujem ene minute, ampak ko sem prej postavila vprašanje, sem začela z kako katere pobude boste dali? Veste, da imate določen manevrski prostor. Kaj boste naredili? That, uh, uh, uh, Mislim, da sem že na samem začetku omenil, da smo trenutno sredi procesa revidiranja finančne uredbe. Komisija bo maja 2010 pripravila predlog za pregled finančne uredbe in menim, da bo eden mojih prvih korakov ta, da tudi sam podam svoj input glede finančne uredbe prav v zvezi z letnimi povzetki oziroma nacionalnimi izjavami o upravljanju. Na to pa bodo predlogi sprememb finančne uredbe predloženi tako sveti kot parlamentu in potem bo tekla razprava in prišli bomo do rešitve, ki bo primerna za obe inštituciji. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je gospod Lange že postavil vprašanje, ki sem ga želel postaviti tudi sam. Lahko pa ga sedaj še razširim, ker nisem bil stotstotno zadovoljen z vašim odgovorom. Če sem dobro poslušal, močno verjamete v preglednost. Mislim, da je preglednost najpomembnejši instrument v pogleda v finančni sistem. Največji problem, kot vsi vemo, pa je pri transparentnosti, pri preglednosti in pri porabi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 države ne samo prepričati, da morajo biti bolj učinkovite pri porabi sredstev, pač pa moramo vi in mi prisiliti države članice, da dajo svoje izjave, vključno z letnimi povzetki in da evropskim državljanom povedo, kako porabljajo sredstva. Zato sprašujem, kaj boste naredili? Ali boste pripravili nov predlog, s katerim boste prisilili države članice, da podajo svoje nacionalne eh, izjave. Tu moramo biti zelo odločni. Izvolite, dve minuti. I th I, uh, in answering the previous question, I... Uh, Mislim, da sem pri odgovoru na prejšnje vprašanje že omenil, da se bom zauzel za nacionalne izjave. Vendar pa moramo biti realistični, namreč odločitev glede finančne uredbe bo po Lizbonski pogodbi sprijeta strani dveh vej, to sta parlament in svet. In tu moramo sodelovati z državami članicami zato, da bi prišli do ustrezne rešitve. Že v prejšnjem odgovoru sem povedal, da je tisto, kar je zares pomembno, delo, ki se skriva za tem, torej, kaj je bilo narejenega, bodi si pri pripravi letnih povzetkov ali pa pri pripravi nacionalnih izjav. In ali se s tem strinja tudi računsko sodišče? Kaj ti, če delo pri pripravi obeh dokumentov ni bilo dovolj kakovostno, bi oba papirja lahko dejansko bila le kos papirja. Zato moramo zagotoviti, da je delo, ki se je opravilo pred tem, da so revizije nacionalnih ustanov bile učinkovite v skladu s standardi, tako da bomo imeli vsa zagotovila, da izjave, ki jih dobimo, da so torej te izjave o zanesljivosti res utemeljene in da temelijo na ugotovitvah v skladu z mednarodnimi standardi. To je tisto, kar je najpomembneje doseči. Torej, Hvala lepa, gospod eh, Gerbrandi. Še eno minuto. Um, Hvala za vaš odgovor. Vendar pa, tako kot jaz, tudi vi veste, da v svetu obstaja načelo ne poseganja, ko gre za porabo sredstev na nacionalni ravni. Namreč želijo ne posegati v zadeve drug drugega, zato da lahko vsak porablja denar, kot hoče. Tako da, ko začnemo vključevati svet, ne pridemo nikamor. Zato sprašujem, ali se res želite boriti za to, ali boste res šli v evropsko javnost in se borili za večjo transparentnost v državah članicah, ko gre za način, kako države članice porabljajo sredstva. To, da pravite, da moramo delati skupaj, ni dovolj. Gre za boj. In zanima me, ali ste pripravljeni strniti vrste in se resnično boriti za to vprašanje. Hvala, ena minuta. Lahko rečem, da sem človek, ki vedno želi doseči rezultate. Za me je najpomembnejše, da dosežem rezultate. Pred nami je cilj, ki ga moramo doseči. In menim, da je zelo pomembno, da sodelujemo z državami članicami, zato da pridemo do rešitve ki nam bo omogočala, da izboljšamo učinkovitost porabe sredstev EU. To bo moja naloga. Popolnoma se strinjam z vami, da je raven napak nesprejemljiva. In s tem v zvezi menim, da novi sistemi za novo programsko obdobje Namreč upoštevati moramo, da so revizije računskega sodišča potekale na podlagi prejšnjega finančnega okvirja. Pri novem finančnem okviru smo imeli mini izjave o zanesljivosti, tako da bi se stopnja napak zmanjševala, kar pomeni, da gremo v pravo smer in sam nameravam nadaljevati v tej pravi smeri. Honorevole Olmejer per un minuto. Gospa Holmajer za eno minuto. Za. Gospod predsednik, gospod komisar. Že v razpravi smo povedali, da imate zelo zahteven portfelj in omenili ste tudi sodelovanje s svetom. Bi pa rada omenila še kolegi. Vaš portfelj vsebuje tudi horizontalne naloge. In zaradi tega boste morali sodelovati tudi z drugimi komisarji, z drugimi portfelji in poskrbeti za popolno transparentnost. Tudi v odnosu do parlamenta sprašujem, s katerimi konkretnimi ukrepi želite poskrbeti za to, da bomo dosegli napredek v tistih resorjih, kjer so bili problemi in kako natanko si nameravate zagotoviti natančen upogled v druge resorje in kako boste zagotovili, da problemi, ki jih je parlament ugotovil in kako boste zagotovili, da se bodo zahteve, ki so bile um, dane v zvezi z razrešnico, tudi uresničile. Izvolite dve minuti. Yes, you, uh, Strinjam se z vami, da je zelo pomembno vzpostaviti splošne postopke na ravni komisije, da bomo s tem zagotovili, da bi priporočila ugotovitve različnih revizij tudi uresničili. Osebno menim, da je v preteklih letih komisija dosegla precejšen napredek na tem področju. Sam bom imel jasna orodja v rokah za spopadanje s problemi, o katerih ste govorili. Imamo odbor, za spremljanje napredka revizij. Tudi vi boste tu sodelovali, sam bom vodil ta odbor in menim, da je ta odbor v preteklosti že dobro opravil svoje delo in s tem zagotovil izboljšave pri delu komisije. Menim, da moramo še bolj vključevati njegovo delo in da se moramo lotiti tudi vprašanj, kot so više tveganje in zato moramo tudi sistem obvladovanja tveganja v komisiji okrepiti in se osredotočiti pri delu odbora za spremljanje napredka. Torej, ta odbor se mora osredotočiti predvsem na tista področja, kjer je bilo ugotovljeno najviše tveganje. sam nameravam pri svojem prihodnjem delu ustrajati na tej poti. Imel bom tudi službo za splošno revizijo v svojem portfelju in zato menim, da je pomembno tudi to službo osredotočiti predvsem na tista področja, kjer so tveganja največja. Grazie, onorevole Olmeier, per un minuto. Izvolite še eno minuto, če želite. Ehm, Morda še dodatno vprašanje. Kako si predstavljate sodelovanje z Olafom? Morda, če lahko poveste zelo konkretno. To več ne bo sodilo k vam. In drugič, katere ukrepe boste sprejeli, če boste v nekem resorju ugotovili, da nosijo odgovornost za to, da bi lahko bila dana izjava o zanesljivosti. Grazie, un minuto. Izvolite še eno minuto. Uh, yes, I think that's, uh... Da. Glede vprašanja Olafa menim, da imamo v tem trenutku ustanove, ki so že izuzete iz komisije, vendar pa kljub temu ugotavljamo, da imamo komisarje, ki so zadolženi za sodelovanje in tudi za koordinacijo dejavnosti teh ustanov. Tako da menim, da je mogoče videti kak bi lahko bil pravi model za zagotovitev tesnega sodelovanja med komisijo in OLAFom. Menim, da bi morali delati na pravnem okvirju, ki bi poskrbel za jasne pristojnosti OLAFa po eni strani in komisije na drugi strani ter Potrebno bi bilo določiti, kakšno bo sodelovanje. Sam pa gledam na to kot na bolj dolgoročno usmerjeno delo. Eh, onorevole Balčitis, per un minuto. Gospod Balčitis. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja, danes je bilo veliko govora o Olafu. Evropskem uradu za boj proti goljufijam. Vendar pa poročila Olafa navajajo, da zelo pogosto prihaja do tega, da pristojne ustanove, vključno z ustanovami držav članic za kazenski pregon, delujejo zelo počasi. Predvsem ko gre za goljofije in davčne utaje. Zanima me, kaj boste naredili za to, da bodo evropske institucije tu bolj učinkovite? Malo ne izkiriš dve minuti. Eh, Izvolite dve minuti. Eh, Hvala lepa. Moram reči, da je zelo prijetno slišati vprašanje v lastnem maternem jeziku įgyvendinimas e, e, šalise narėse. Ir... Najpovim, da kar zadeva rezultate Olafovih proučevanj in priporočila, ugotavljamo, da opravljeno delo ni zadostno. Upoštevati moramo tudi to, da pravni postopki lahko trajajo in da je pravzaprav zelo težko potegniti zaključke na podlagi rezultatov dela, ki je bilo opravljeno v letu ali dveh. Ko sem se pripravljal na to zaslišanje, sem proučeval postopke, ki so trajali 10-15 let in lahko rečem, da na dolgi rok smo dosegli oprijemljive rezultate, kar pomeni, da smo preganjali vse tiste organizacije, ki se ukvarjajo z um, goljufijami. Sedaj smo prejeli kar nekaj predlogov strani Evropskega parlamenta. Gospa Gresle, na primer, govori o tem, kako bi lahko izboljšali odnos med nacionalnimi organi pregona in evropskimi organi pregona. Vedeti pa je treba, da gre pri pregonu predvsem za nacionalne vprašanje. Seveda izmenjava informacij in predstavljanje informacij o tem, kaj je bilo doseženo v procesu, lahko pospeši in poveča učinkovitost sistema. Grazie, un minuto. Hvala lepa. Minuta. E, Hvala. Gospod komisar, v svojem uvodnem nagovoru ste se osredotočili na zelo pomembno prihodnjo nalogo, to pa je poenostavitev sistema obdavčitve kar bo imelo rezultate v vseh državah članicah. Lahko kaj več poveste na to temo? Moje nas turime i vertinite. Hvala lepa. Menimo, da sedajni sistem zahteva, da položaj ponovno ocenimo. Upoštevati moramo načelo subsidijarnosti. To pomeni, da vse odločitve glede obdavčitve sprejemamo soglasno v svetu, vendar pa obstajajo področja, ki jih je mogoče poenostaviti zlasti, kar zadeva trgovino skupnosti ter izmenjavo informacij znotraj skupnosti. Poglejmo si recimo samo vprašanje dvojne obdavčitve. To je problem, ki je problem. In tu nameravamo začeti javno posvetovanje na ravni Evropske unije, zato da bi ugotovili, katere so glavne ovire, ki so povezane z dvojno obdavčitvijo in kateri so najnujnejši problemi za naša podjetja in naše državljane. Odločeni smo, da se lotimo teh problemov, pa tudi problemov, ki se tičejo področja DDV-ja. Pobude, ki so bile dane, bi nam omogočile izboljšanje stanja na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa. Liti rakene raha stoji. Tjera med rakene raha stoji. Gospod Itala. No, glede strukturnega sklada. Mi vemo, da od stroškov za strukturne sklade. da pač pri teh stroških vidimo nepravilnosti v višini 11 odstotkov. E, to je prišlo seveda tudi do preiskav, vendar stvari kljub samo niso funkcionirale. Sedaj pa je menilo e, nekaj let oziroma dve leti. Pripravljen je bil akcijski načrt za strukturne sklade, situacija se pa še vedno ni izboljšala. Kaj nameravate storiti? rekli ste, da eh, bo komisija posegla po sankcijah, če situacija ne bo zadovoljiva. Do sedaj pač te sankcije niso zadoščale in strukturni skladi niso bili dovolj učinkoviti. Grazie, dve minuti. Hvala, dve minuti. Da, povsem se strinjam z vami. Eh, raven napak eh, v višini 11 odstotkov je nekaj nezadovoljivega in mi moramo obravnavati to vprašanje. Seveda pa moramo tudi upoštevati, eh, da so pregledi računskega sodišča nekaj, kar se upravlja na letni ravni. Komisija pa ima večletne sisteme za upravljanje in nadzor. Naj vam dam tudi primer za to. Ravno kar smo zaključili obdobje 1994 do 1999 in raven napak v tem obdobju je 3 odstotke. To pa seveda še vedno ni zadovoljivo in tu vidim nekaj ukrepov, ki bi nam lahko pomagali izboljšati situacijo. Zlasti bi lahko stvari poenostavili. Mnoge napake se dogajajo tudi zaradi tega, ker so pravila preveč eh, zahtevna in komisija je že predlagala v teku leta 2009 eh, nekaj stvari eh, glede poenostavljanja In eh, tudi v okviru revizije finančne uredbe eh, bo treba eh, storiti še nekaj korakov. Treba je seveda tudi videti, da so poročila računskega sodišča tudi velika ovira za uporabo teh sredstev in koncept dopustne ravni napak je neka pobuda in leta 2010 bo komisija pripravila te predloge in tudi glede odgovornosti eh, želimo storiti nekaj. Eh, letni povzetki se morajo izboljšati, potem eh, nacionalne izjave o upravljanju. Vse to seveda lahko izboljša tudi delo na strani držav članic. Hvala lepa, gospod Itala, za eno minuto. Hvala lepa za odgovor, vendar to tudi dokazuje, da imamo premalo meril, kazalcev, ki bi jih lahko nasplošno uporabljali pri teh skladih. Tu gre konec koncev za zelo veliko denarja. Zanima me, ali pri ocenjevanju programov EU ustrezno upoštevate tudi učinkovitost in kako bi lahko še nadalje razvijali te procese ocenjevanja? To je moje vprašanje. Hvala lepa. Eno minuto. Da, strinjam se z vami. Do sedaj smo se v glavnem osredotočali pri našem delu na to, kdo kaj so merila za upravičenost eh, do sredstev. In eh, preveč smo se osredotočali prav na to področje, eh, premalo pa na dopustno raven napak. Ta mora biti določena. Nespremljivo je, da bi imeli na določenih področjih porabe previsoko raven napak seveda pa moramo tudi meriti tudi učinkovitost porabe in zato so seveda potrebni kazalniki, kazalniki za učinkovitost. Te sem naprimer uporabljal tudi v okviru svojega prejšnjega dela, ko sem delal še pri nas doma. In mislim, da se bo morala bodoča komisija ukvarjati s tem vprašanjem. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Hercog. Hvala lepa na vaši levi sem. Uh, Mnoge izvršilne agencije so bile pred kratkim ustanovljene. Če bo prišlo do eksternalizacije služb eh, komisije, ali bo sploh mogoče eh, zagotavljati dober nadzor? Kakšni, vaš nadzor, eh, kakšni so vaši načrti za nadzor nad agencijami? Hvala. Dve minuti imate, prosim. Naj dam splošen odgovor eksternalizacija porabe naj bi prišla upoštev le takrat, ko se izboljšuje učinkovitost. Ker pa zadeva izvršilne agencije, mislim, da je računsko sodišče v svojem poročilu pred kratkim zapisalo, da ustanavljanje takih agencij na določenih področjih pomaga izboljšati učinkovitost porabe. In če to drži, potem seveda gremo lahko naprej v tej smeri in lahko ustanavljamo take agencije. Večji problem imamo s tako imenovanimi tradicionalnimi agencijami, ki jih imamo tudi kar nekaj. In pri izvršilnih agencijah eh, imamo jasna pravila, jasne standarde za njihovo organizacijo in delo. Pri tradicionalnih agencijah pa tega še vedno nimamo in sedaj imamo tudi medinstitucionalno delovno skupino, ki se ukvarja s tem vprašanjem in ki bo v bližnji prihodnosti predstavila svoje predloge glede skupnih standardov za tradicionalne agencije, da bi na ta način izboljšale standarde svojo učinkovitost. Pri eh, tradicionalnih agencijah eh, velja, da komisija ne namerava ustanavljati novih tovrstnih agencij, eh, razen seveda v izjemnih situacijah, kot je sedanja kriza in tu so seveda potrebni določeni predlogi na finančnem sektorju. Hvala, gospa Hercog, za še eno minuto. Hvala lepa, to je bilo moje vprašanje. Torej, eh, katere ukrepe želite pravzaprav uvajati za to, da dokažete učinkovitost? Eh, v preteklosti pravzaprav niti nismo imeli toliko eh, težav s takimi agencijami v tem odboru in upam, da bomo v prihodnje tudi dobro sodelovali na tem področju. Hvala. Verjetno se zavedate, eh, da je naša splošna eh, služba za auditing eh, stalno delala na tem in je tudi pripravila zelo dobre predloge za revizijo in podobno. ta služba za revizijo je tudi predlagala, naj razmislimo o vzpostavitvi revizijskega odbora, ki bi analiziral predloge in upravi dal seveda priporočila za delo. Seveda bi bilo treba razrešiti vprašanje, ali naj bi imeli revizijski odbor za vsako institucijo ali pa skupni revizijski odbor za vse institucije. Torej, tu je treba razmišljati in po mojem bi lahko šli v tej smeri. Hvala lepa. Gospod Lambert, za eno minuto. Hvala, gospod komisar. Eh, rad bi zastavil vprašanje glede davčnih eh, portfolio FEDVIS. 150 eh, milijard eh, evrov eh, znaša ta znesek in morda gre celo za večje zneske. To je seveda zloraba tudi sredstev naših davkoplačevalcev in to vpliva tudi na javne finance naših držav in pomislimo tudi na eh, davčne oaze znotraj naših meja. Eh, davčna konkurenca ima dosti krat eh, zakonit vides in Kar mene zanima je naslednje, kako se želite boriti proti davčni konkurenci znotraj Evropske unije, kajti mislim, da to škoduje splošnemu interesu. Hvala lepa, dve minuti za odgovor. Uh, Povsem se strinjam, da je vprašanje davčnih oaz eh, ključno v sedanji gospodarski krizi in mi se moramo spoprijeti s tem vprašanjem. In mi smo sedaj v fazi, ko sprejemamo dogovore z Lichtensteinom o boju proti goljufiji in o nekaterih detaljih se sicer moramo še izpogajati. Nekatere države članice so deloma še vedno eh, proti temu svežnju ukrepov proti goljufiji, vendar mislim, da bi lahko tudi uporabili medsebojni pritisk za to, da dosežemo napredek. Ta sporazum z Lichtensteinom bi lahko bil podlaga za podobne sporazume z drugimi državami v Evropi, naprimer z Andoro, Monakom, San Marinom, Švico. In seveda potrebuje tudi komisija mandata za pogajanja o takih sporazumih. Ko se podpišejo ti sporazumi, bo prišlo seveda tudi do izboljšanja situacije na tem področju. Poleg tega pa obstajajo tudi standardi OECD-ja eh, glede izmenjave informacij in eh, kot veste, v Evropski uniji uporabljamo načelo avtomatske izmenjave informacij z izjemo nekaterih držav eh, članic, ki imajo prehodno obdobje. Mi potrebujemo res dobro izmenjavo informacij, med državami, ki so znotraj Evrope, pa niso članice Evropske unije na eni strani in državami članicami na drugi strani. To je potrebno tudi za boljše upravljanje in eh, manj izogiba eh, plačevanju eh, davkov in davčne goljofije. Hvala, gospod Lambert, za eno minuto. Gospod komisar, niste odgovorili na moje vprašanje. Mene zanima, kako je z davčnimi oazami znotraj Evropske unije. Vi ste govorili o teh manjših državicah ob Evropske uniji. E, govorili ste tudi o informacijah. Ali naj bo to pravilo in ne izjema, kajti tudi tukaj med nami nimamo soglasja glede tega vprašanja. Rekli ste, da želite rezultate in to mi je všeč ali se strinjate, da če ne najdemo sporazuma v 27 terici, da bi morali imeti, na primer, okrepljeno sodelovanje na področju davčnih vprašanj? Hvala. Ena minuta za odgovor, prosim. Verjetno sem narobe razumel vaše vprašanje in se opravičujem. Ko govorimo o davčni konkurenci, je moje stališče povsem jasno. Zauzemam se za pravično, pošteno konkurenco na področju davkov. To namreč tudi pomaga razvijati gospodarstvo in seveda pa se moramo boriti proti škodljivi davčni konkurenci in tu imamo tudi skupino, eh, ki oblikuje kodeks ravnanja in ki tudi sledi dogajanjem in ki je tudi odpravila več kot sto škodljivih praks v Evropski uniji in mi bomo še naprej delali na tem področju, okrepili to dejavnost, okrepili sodelovanje. Eh, no, v primerih, kjer Eh, okrepljeno sodelovanje pomaga razvijati notranji trg, skupni trg Evropske unije, se lahko odločimo za tako možnost, eh, ki jo predvideva tudi Lizbonska pogodba. Hvala lepa, eh, gospod Bokro, se eno minuto. Mikrofono, sorry. Torej leto 2010 naj bi bilo eh, leto, ko naj bi Evropska unija postala najbolj konkurenčno eh, področje na svetu. Očitno nismo uspeli. Gospod Zapatero je sedaj dejal, eh, leto 2020 naj bi bil naslednji rok. Katere ukrepe na področju obdavčanja naj bi sprejela Evropska unija. Bodite konkretni, omenili ste določena področja, kjer želite eh, promovirati in podpirati davčno konkurenco, na drugih področjih želite več eh, harmonizacije. Torej, mene sedaj zanima, katera specifična davčna področja naj bi pokrili, naprimer eh, davčno osnovo, stopnje in podobno. In potem pa nekoliko eh, neuljudno vprašanje, kako ocenjujete eh, delo vašega predhodnika na tem področju? Hvala, dve minuti za odgovor. Eh, Hvala lepa za vprašanje. Naj začnem kar z drugim delom. Laslo Kovač je po mojem mnenju dobro opravil svoje delo v komisiji. v času komisije Barozo I je predložil svetu kar nekaj predlogov, tudi na področju obdavčenja, seveda ni enostavno doseči dogovor, ker se na tem področju zahteva soglasje. In mi moramo tu vedno prepričevati, Eh, države članice in jim dokazati, da odločitve na ravni Evropske unije koristijo tudi državam članicam in to ni vedno enostavno. Ker pa zadeva konkretne predloge v naslednjih letih. Osebno menim, da moramo zaključiti naše eh, delo eh, na eh, področju CCCTB-ja, se pravi skupne konsolidirane osnove za davek od dobička pravnih oseb in to je potrebno zlasti za eh, majhna podjetja, da imajo pač taka podja, podjetja težave z mobilnostjo znotraj uh, Evropske unije in uh, taka eh, skupna osnova bi pomagala. Eh, poleg tega se moramo tudi dogovoriti glede obdavčitve CO2-ja. 15 odstotkov eh, vseh emisij CO2-ja je sedaj pokritih z obdavčenjem in CO2 je Eh, obdavčenje CO2 je prvi korak zelenega eko obdavčenja, eh, ki ga želimo doseči v prihodnosti. Eh, kajti na ta način bi lahko morda tudi zmanjšali obdavčitev dela in povečali rast. Hvala lepa, gospod Pokroš, še za eno minuto. Hvala lepa. To sicer pomaga, vendar fokusiramo stvari. Jaz se ne strinjam z eh, Gerhardom Schröderjem, bivšim nemškim kanclerjem, ki je hotel kaznovati Slovaško zaradi tega, ker je eh, hotela uvesti enotno davčno stopnjo na vseh področjih. In s tem se je pravzaprav začela davčna konkurenca in eh, mi moramo biti pač tukaj zelo pozorni pri teh vprašanjih, če želimo doseči zastavljene cilje. Hvala, ena minuta za odgovor. Opredelitev sistema pa naj bo tu enotna davčna stopnja ali drugačne eh, stopnje. Torej, to, kar mi moramo storiti na evropski ravni, je eh, zagotoviti boljšo koordinacijo med državami članicami na področju obdavčanja. Mi pa seveda ne moremo oduzeti vse odgovornosti, ki jo imajo sedaj države eh, članice, kajti v končni fazi države članice odločajo same o svojih prihodkih in izdatkih, eh, o tem, kolikšni so njihovi uh, eh, izdatki na socialnem področju in podrobno. To države določajo same. Rad bi pa organiziral forum na visoki ravni za davčne strokovnjake iz držav članic, ki jih opredeli minister, ki imenuje Eh, minister, zato da bi pač ti na tem forumu razpravljali o prihodnosti davčnih sistemov. Se pravi, potrebovali bi poglobljeno politično razpravo med državami članicami. Adesso cedo la eh, presidenza alla collega Sharon Bowles, presidente della Commissione. Predajam zdaj predsedstvo uh, kolegu iz odbora za gospodarstvo, ekonomske in monetarne zadeve. Gospa Bavls pravi, hvala lepa. Seveda bomo nadaljevali z istim režimom. In prvo vprašanje strani EPP, gospa Kraca. Sem malce se izgubila, kje pa ste? Aha. Hvala lepa. V svojem pisnem odgovoru pravite, da moramo razmišljati o enotni davčni osnovi za pravne osebe. Kakšne druge ukrepe pa nameravate poduzeti, zato da rešimo eh, vprašanje recimo davčnega dumpinga znotraj Evropske unije. Vem, da je to zelo, tu, tu je zelo težko prepričati države članice, da bi se s tem ukvarjale, da bi se vsakim s tem problemom uh, ukvarjale. Torej gre za politično voljo tukaj, ampak kakšni bi bili vaši argumenti, če želimo prepričati države članice, da gredo v to smer in kako ocenjujete uh, uh, izvajanje oziroma uresničevanje kodeksa ravnanja do sedaj, namreč kar se tiče posledic ravno oziroma učinkov eh, davčnih sistemov v Evropi in kako boste s tem delovali, v zvezi s tem delovali pod švedskim predsedstvom. Hvala lepa. Gospod komisar, izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Torej, mislim, da poštena konkurenčnost na področju eh, obdavčevanja, eh, tu moramo govoriti eh, o pravicah, ki pač tu obstajajo. Kajti v zadnjih letih smo videli kar nekaj upadanja ravni obdavčitve, še posebej, kar se tiče dobička pravnih oseb. mislim, da je to na ravni EU eh, od eh, konca 90-ih let se je, eh, je bilo, prišlo do spremembe za kakšnih 12 odstotkov, če se prav spomnim. Hkrati pa, ko gledamo na stran prihodkov, je Eh, odnos glede na BDP pravzaprav zelo stabilen eh, pobranih davkov. Eh, imamo seveda države članice, so, pri katerih so se zmanjšali pobrani ta, davki, ampak se je to kompenziralo na, na, na drugih področjih. Tako da mislim, da seveda, eh, če so tu nepravilnosti, se je treba boriti proti njim. In eh, imamo nekaj novega razvoja pri škodljivih praksah eh, že opravljenega. In mislim, da gre tudi, da je prišlo do nekaterih uskladitev med sistemi in zagotovo moramo tudi to spodbujati v, v prihodnje. Okrepiti moramo tudi naše delo v zvezi z izvajanjem, z dejanskim izvajanjem, učinkovitim izvajanjem kodeksa ravnanja. Gospa predsedujoča, gospod komisar eh, oziroma kandidat, omenjali ste davčne oaze, davčne paradiže. Ali mislite, da je priporočljivo, da bi se ukvarjali tudi z offshore podjetji, ki imajo uh, naslove v takšnih davčnih oazah. Namreč številni poslanci se ukvarjajo s tem vprašanjem in so zaskrbljeni zaradi tega. Omenil sem že, da mislim, da je dobro Eh, upravljanje tukaj seveda bistveno. In eh, spomnim se, ko sem bil prvič ministr za finance v Litvi, v tistem času Litva še ni bila članica Evropske unije in sem imel precej proste roke, da predlagam ukrepe v zvezi z dejavnostmi uh, offshore podjetij na nacionalni ravni. In če se prav spomnim, to je bilo pred kakšnimi desetimi leti, eh, smo uvedli obdavčitev pri viru, eh, ravno zaradi tega, da, eh, da smo ustrezno obravnavali transakcije z offshore podjetji. Torej, mislim, da moramo tukaj urediti vprašanje, kar pa ni lahka naloga. Ampak v teh razmerah, ko imamo neko globalno razumevanje škode, ki jo povzročajo davčne oaze, ki jo pomenijo davčne oaze in ki jo povzročajo tudi za davčne sisteme eh, držav članic, združenih držav, drugih držav, torej tu resnično moramo priti do neke skupne rešitve. Torej, vprašanje je bilo kratko, odgovor je bil nekaj daljši. E, zdaj pa gospod Dominiči. Atuali. Gospod Šemeta, ali menite, da je realno odpirati razpravo glede skupnih evropskih davkov, poleg harmonizacije in poleg koordinacije dobrega upravljanja, kar predstavlja zelo pomembne cilje? ki ste jih že omenili v svojem prispevku. Ko ste odgovarjali na peto vprašanje vprašalnika Evropskega parlamenta, ste govorili o možnosti, da bi uvedli tudi mm, dajatev za finančne transakcije. Zanima me, kdaj bo komisija dala ta predlog in če ga bo dala, kakšen bo odnos tega predloga v zvezi z um, novico o tem, da razmišlja tudi predsednik Obama o nečem v podobnem smislu. In še sprašujem, ali imate v mislih obdavčitev samo finančnih transakcij ali tudi česa drugega? Okay, Dve minuti za odgovor. To je resnično široko obravnavano vprašanje različnih, na različnih forumih in Seveda gre za odločitev, za sklep Evropskega eh, sveta, da se da tu pridemo do analize mednarodnega monetarnega sklada, eh, tudi kar, se, kar se tiče učinkov na globalni ravni. In stališče komisije je zdaj, da lahko tu nadaljujemo z delom, z tem konkretnim predlogom če bo seveda obravnava, če bo seveda upoštevana na globalni ravni. Osebno pa menim, da moramo uh, oceniti učinke, natančno oceniti učinke, posledice uh, davka na finančne transakcije, kajti še vedno obstajajo številna odprta vprašanja. Namreč, kakšni, katere prihodke bi uporabili, kaj bi bila osnova za takšen davek, eh, kakšne posledice bi to imelo za eh, volumen eh, trgovine na, na trgih. In imamo eno študijo, avstrijsko študijo, vendar pa mislim o tem, ampak mislim, da moramo tu še marsikaj postoriti. Zato da bomo prišli do neke končne odločitve o tej konkretni zadevi. Moramo biti zelo podrobni, natančno oceniti uh, učinke. In zagotovo bodo eh, organi komisije to naredili. Na konsolidirani skupni podlagi nameravate nadaljevati delo, ki je že bilo opravljeno, da bi zadeve pripeljali do konca in Ali menite, da je možno postopno uvajati ali pa recimo, da bi skupine držav na podlagi okrepljenega sodelovanja uvajale neko skupno obdavčljivo osnovo? Pri petem vprašanju govorite tudi o inovativnih finančnih mehanizmih oziroma inovativnih finančnih verjih. Kaj konkretno imate s tem v mislih? Dve minuti za odgovor kar se tiče skupne konsolidirane osnove za davek od dobička pravnih oseb, CCCTB, mislim, oziroma sem prepričan, da moram nadaljevati z delom, ki je bilo že opravljeno v preteklosti. In zagotoviti državam članicam, da, da bo CCCTB, to je, da bodo elementi skupne konsolidirane osnove, v korist pravnim osebam po državah članicah, tudi za majhna in srednja podjetja. Moramo seveda tu posebej pregledati ta eh, element majhnih podjetij, kar se tiče CCTB, in nadaljevati z delom in s tem predlogo, predlogom, da ga čim prej sprejmemo. Kar se tiče morebit Ne, torej v zvezi z morebitno izvajanjem v podržavah članicah. Torej, sam predlog najprej pomeni, v osnovi bo opcijski, torej možno ga bo. Podjetja bodo lahko izbrala ali bodo po, upoštevala CCCTB zahteve. To bi bil moj odgovor. Three questions on a supplementary you can't explain. Torej, tu ne morete pričakovati celovitih odgovorov. E, zdaj je na vrsti gospod Šmit za Alde. Hvala, gospod Šemeta, tukaj le sem. Kot liberalec sem vedno na sredini. Smo v zelo občutljivem eh, trenutku tega zaslišanja. Gre za davke, to je zelo pomembno za vse državljane. In, eh, Eh, za vas je to lahko neke vrste minsko polje kot novega komisarja. Gospod Monti, eh, komisar Monti je pred časom pripravil poročilo z priporočili o ponovni vzpostavitvi enotnega trga. In profesor Monti je takrat rekel, da potrebujemo okrepitev tržno in okrepito, okrepljeno tr, tržno integracijo. Uh, Govoril je o omejeni davčni konkurenčnosti takrat. Torej, kaj mislite o teh izjavah gospoda Montija in kaj mislite, da, bo, da bo prišlo, uh, uh, kakšne, bodo, kakšne bodo rezultati poročila gospoda Montija? Torej, kaj vi mislite in kaj vi upate v zvezi s tem poročilom? Dve minuti za odgovor. Torej, mislim, da imamo neke skupne, da imava z gospodom Montjem kar nekatere skupne vrednote, še posebej, kar se tiče razvoja notranjega trga. Mislim, da je največji dosežek Evropske unije prav razvoj notranjega trga. Ampak še vedno smo daleč od popolnosti in naš cilj je, da seveda najprej gospod eh, komisar, eh, eh, kandidat za komisarja Barnier, pa tudi drugi kandidati in mene, mene da, da zapremo, predvsem da zapolnimo luknje, ki obstajajo še vedno na notranjem trgu, še posebej na področju obdavčenja, kjer imamo še vedno številne pomankljivosti. In mislim, da v trenutku krize je dober da je trenutek krize dober za to, da se s tem ukvarjamo in ko govorimo o konkurenčnosti, eh, raje tu vidim sodelovanje držav članic na področju obdavčanja, hkrati pa, sem, pa bom zadovoljen z pošteno konkurenčnostjo, seveda pod pogojem, da bo šlo za takšno konkurenčnost, ki ne bo vodila eh, proti dnu torej komisija mora to zagotovo spremljati, zato da ustrezno uravnovesimo raven eh, konkurenčnosti pri obdavčenju. da ugotovimo tudi, ali je to koristno za razvoj držav članic, kajti mislim, da je tu eh, resnično tu imamo zdaj neko raven eh, konkurenčnosti in zato se lahko zgodi, da bi eh, nekatere države članice skušale vse svoje probleme rešiti na podlagi teh načel za instrumenti eh, obdavčenja, kar pa ne bi bilo pošteno in pravično. Izvolite, gospod. Šmit. Eh, ja, ampak eh, pošteno, pošteno obdavčitev se lahko različno razume po, državah, po različnih državah članicah. To je stvar interpretacije tudi. Še eno vprašanje. Gospod Monti namreč ne govori o ravni obdavčenja, medtem ko eh, torej, o, o, o, osnovah E, mislite, da se bodo v splošnem osnove zmanjševale ali, ali zviševale. Namreč to zanima državljane. E, govorimo o penzijskem, e, pokojninskih sistemih, o demografskih problemih, o problemih avtomobilske industrije, državnih pomočeh in tako naprej. Ali lahko tukaj napoveste? In pa še na koncu, to je povezani, povezano, pravzaprav to je vse povezano z drugimi vprašanji. Na svetu so zelo trmasti, kar se tiče tega, kako jih boste te, eh, torej, eh, torej ministr za finance, ki so zelo trmasti, kako jih boste prepričali o teh zadevah? Izvolite, gospod Šemeta. No, poskusil bom biti zelo kratek, čeprav gre za kompleksno, težko vprašanje. Veste, da je splošna Eh, raven obdavčenja v Evropski uniji višja od Združenih držav, Japonske, za kakšnih 12 odstotnih točk, če se ne motim. To pomeni, da je Unija eh, precej visoko obdavčena, torej težko, precej obdavčena, torej da so naše države obdavčene. Eh, so pa ta vprašanja, ki ste jih omenili, namreč v teh kriznih časih, seveda zelo pomembna, treba se ukvarjati tudi z naraščajočim dolgom držav članic. Res je. In eh, obdavčitev je seveda eno od področji, kjer lahko države članice uporabljajo nekatere inštrumente eh, na tem področju. Najbolje seveda ko govorimo o obravnavanju teh zadev, je najbolje, da se začnemo z prihodkovno stranjo in polečemo neke uh, uh, posledice za to tudi na strani prihodkov. Uh, gospa Luling zdaj v imenu EPP. Ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča, gospod kandidat moje vprašanje v zvezi z naslednjem je z, eh, z trošarinami, eh, še posebej, kar se tiče alkoholnih pijač. V preteklosti vaš, je vaš predhodnik se je, eh, je predlagal povišanje trošarin in pa ukinitev ničelne stopnje na vino in rada bi vedela, ali imate tudi vi namen, da boste spodbujali takšne predloge, namreč eh, ničelna stopnja za vino ali bi morala izginiti, ali bi jo morali ukiniti. Kar se tiče minimalnih ravni, od leta 1992 namreč nismo prišli do harmonizacije ali, ali ne mislite, da bi bilo bolje uvesti tudi maksimalne ravni namesto tega, da vse čas skušamo zviševati minimalne ravni, kar ima seveda tudi eh, nekatera pri, prinaša tveganje za inflacijo. Hvala lepa. Dve minuti za odgovor, gospod kandidat. Kar se tiče trošarin, gre za zelo zanimivo in eh, zame zelo priljubljeno uh, področje. Namreč bil sem finančni minister in s tem sem se veliko ukvarjal. Prav na tem področju sem sprejel številne odločitve v svoji državi. Strinjam se z vašim mnenjem, da zaradi narave trošarin, da so trošarine lahko inflatorne inflatorni, eh, pomenijo inflatorni pritisk in eh, In vse čas skušamo prilagoditi mm, najnižje, torej minimalne trošarine eh, eh, inflaciji. Seveda pa moramo tu upoštevati tudi dejstvo, da obstajajo razlike med trošarinskimi, eh, trošarinskimi ravni, osnovami, po državah članicah, na mejah Unije in v sosednjih državah. In eh, tu se seveda z trošarinami težko borimo proti tihotapljenju. Kar se tiče trošarin, je potem težava s tihotapljenjem in to moramo upoštevati. Zato na stvari ne moremo gledati samo z enega vidika. Nasplošno mislim, da Eh, izjeme na področju obdavčenja niso najboljša rešitev. Eh, to velja tudi za vino. Seveda pa popolnoma razumem, kako težko je eh, priti do neke skupne rešitve. Tu potrebujemo namreč soglasje in vendar pa upam, da nam bo uspelo napredovati na tem področju v ustrezni smeri. Astrid, želiš eh, še nadaljevati? Gospa predsedojoča. Rada bi zastavila vprašanje v Nemščini. Kandidat eh, za komisarja mora marsikaj nadoknaditi, kajti to področje ne pozna. To, kar je sedaj povedal, je nesmiselno. Zelo rada mu bom pomagala za to, da zapolni to vrzel v svojem znanju. Vendar eh, tak odgovor je nemogoč eh, in sploh ne razume, zakaj gre. Eh, gospod komisar, mi imamo skupni trg. Ali še nikoli niste nič slišali o davčni konkurenci? <laughs> Ena minuta za vašo obrambo, gospod kandidat. Zelo žal mi je, če, moj odgovor, eh, če vas moj odgovor ni zadovoljil, ampak omenil sem že eh, v več odgovorih, da da sem za, da, torej govoril sem v korist razvoja notranjega trga in ustrezni in davčna politika je seveda bistvena, ena od bistvenih politik, ki naj pomaga pri razvoju notranjega trga v prihodnosti. In zagotovo nameravam izvajati tisto, kar je bilo predlagano uh, kot kar sem že napisal v pisnem odgovoru in eh, vse, kar sem povedal med tem zaslišanjem. Zdaj pa gremo na skupino S in SD, gospa Alvarez. Hvala. Zelo sem vesela vaših zelo jasnih stališč, ki ste jih izrazili kar se tiče tudi boja proti davčnim oazam. Eh, menim, da torej vidimo, da gre za vas za pomembno vprašanje in da je, vidimo tudi, da je pomembno, da tako, tak boj organiziramo in da se, eh, vemo tudi, da se nekatere države članice tu upirajo. mislim, da eh, se bo treba zelo potruditi, kar se tiče eh, direktive o eh, administrativnem sodelovanju in rada bi vedela, kakšno je vaše stališče, še posebej, kar se tiče umikanja davčne tajnosti, kar se tiče avtomatske izmenjave podatkov kot splošnega pravila med državami in katere ukrepe boste predlagali uh, za, v izogib uh, temu, da se direktiva ne bi izvajala? Torej, kakšne bodo tudi sankcije? Dve minuti za odgovor, gospod Šemeta. Ja, mislim, da je zelo pomembno, da, ustrezno, da se spreme ustrezna zakonodaja na področju sodelovanja pri davčnih zadevah. In eh, tu mislim, da je vprašanje avtomatske izmenjave podatkov bistveno. Nikakor ne dvomim, da eh, moramo tu narediti še eh, veliko korakov naprej in zelo dobro veste, da smo že marsikaj naredili, kar se tiče pogajanj o tem predlogu, da pa seveda ostajata še dve državi članici, ki se še upirata takemu predlogu. želimo si seveda paketnega pristopa v, v svežnju za to, da bi eh, torej, eh, sporazumi, da prišli do sporazuma z Lichtensteinom in drugimi majhnimi državami v Evropi. Že ekofin 19. Eh, januarja se bo že na Ekofinu se bodo nadaljevala eh, pogovori o tej konkretni zadevi in eh, upam, da bosta ti dve državi članici, da ju bomo prepričali, da se ju bo dalo prepričati in se bosta strinjali, da ne blokirata ustreznih slepov na tem področju. Kajti mislim, da, gre, eh, da je to pomembno tudi za njih, da pridejo do avtomatske izmenjave podatkov. Gospa Alvarez, morda še kaj? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod kandidat, imeli boste vso našo podporo, eh, da narediti nekaj korakov naprej na tem področju. Mislim pa, da je zdaj pravi trenutek, kaj ti davkoplačevalcem bo zelo čudno, če in ne bodo razumeli, če se države članice ne bodo strinjale z izmenjavo podatkov. In, eh, eh, torej, hvala lepa za vaš odgovor z tega področja. Ne vem, če želite odgovoriti na to. Dobro, potem pa gremo naprej. Zadnje vprašanje odbora za ekonomske in monetarne zadeve, gospod Ferber. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod kandidat za komisarja. Slišali smo veliko o boju proti goljofiji, vendar vi niste pristojni samo za to področje, temveč tudi za davčno pravo. Ob vse ljubezni za eh, konkurenco eh, je treba skrbeti tudi za harmonizacijo na našem skupnem trgu. Naj eh, tudi omenim eh, naprimer. Eh, davčno osnovo za davek eh, od dobička pravnih oseb, potem se zastavlja tudi vprašanje reforme DDV-ja. Kdaj, do kdaj, to želim konkretno zvedeti, želite predložiti konkretne predloge, kajte brez predlogov komisije eh, tudi po eh, Lizbonskem sporazumu ne moremo doseči napredka. Hvala. Reply, Odgovor, izvolite, gospod Šemeta. kar se tiče skupne konsolidirane osnove za davek od dobička pravnih oseb, bo komisija čim prej predlagala, eh, sprejela nek predlog, namreč radi bi prišli do končne ocene določ, še določenih elementov CCTTB-a. In ko bo ta ocena učinkov eh, končana, bomo pripravili oziroma bomo eh, predložili tudi ta predlog. Upam, da bo to seveda čim prej, ampak gre jasno za eh, eh, kolegijalno, kolegijsko odločitev in celotna komisija mora sprejeti tak predlog in ustrezno eh, odločitev. Če sem prav razumel, ste me spraševali o reformi sistema DDV. Moj namen je zagotovo, da oblikujemo neko novo strategijo na področju DDV-ja, ki se bo ukvarjala z vprašanji, ki so ostala iz preteklosti, iz prejšnje strategije. Seveda pa, bomo, pa se bomo ukvarjali tudi z vprašanji, ki zadevajo definicijo eh, sistemov DDV-ja in pa ki zadevajo prihodni razvoj sistemov DDV-ja pri čemer je seveda treba upoštevati to, da je prejšnjo predhodno strategijo, da je bila sprejeta že pred nekaj leti in da torej zahteva neke, neko novo vizijo. In verjamem, da lahko na, zač na začetku mandata pridemo do nekega predloga o, o novi strategiji DDV želite nadaljevati. Bleiben. Hvala lepa, ostal bi pri DDV-ju. Komisar Monti, ki je bil tudi vaš predhodnik, je napovedal pri oblikovanju skupnega trga, da bo do leta 1996 eh, veljalo načelo izvorne države pri DDV-ju. Eh, gospoda Montija ni v komisiji, leto 1996 je menilo. Kdaj boste uresničili obljubo komisije iz začetka 90-ih let? One minute reply minuta za odgovor. Veste, da, zdaj, da imamo sedaj eh, tranzicijski prehodni sistem DDV-ja in ta sistem je torej v neki tranziciji že kar nekaj časa. Nove odločitve v zvezi z obdavčenjem in še posebno z DDV-jem, eh, v zvezi s storitvami, pri čemer naj bi prišli bolj do načela eh, eh, torej usmeritve destinacije, ne pa izvora. Torej, kar se tega tiča, tiče, bom v strategiji za Eh, na področju eh, DDV-ja se bom s tem seveda ukvarjal. Um, that... Hvala lepa, to zaključuje del uh, odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Zdaj pa gremo na torej, vprašanja odbora za notranje trg in varstvo potrošnikov. Uh, Bills, thank, uh, Ms... Hvala lepa. Hvala tudi gospodu De Magistrisu, ki nam je dal ta priložnost in hvala gospe Bows. Za začetek naj povemo, da gre pri delu našega odbora za vaše pristojnosti na področju Carinske unije. Če si pogledamo vaš mandat, kot ga je opisal predsednik Barozo, z veseljem ugotavljamo, da želite izkoristiti vse informacijske možnosti, ki so na voljo. To je, naj bi bil eden od vaših ključnih ciljev. Veseli me, da je danes med nami toliko poslancev našega odbora, da vam postavijo vprašanja. Imam seznam govornikov. V imenu EPP bo najprej spregovorila gospa Korhola, potem gospa Štila, SD in sledili bomo enakemu formatu kot prej. Minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Gospa Korhola, izvolite. Hvala lepa. Večina nas ve, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zahteva poenotena prizadevanja. V podnebno-energetskem svežnju so bili zastavljeni cilji vendar pa ne smemo dopustiti, da bi trpeli zaradi okoljskega dumpinga izven Evropske unije. Gre za uhajanje oglika, nepošteno konkurenco in zanima me, kako bodo tolmačeni rezultati uh, iz Kopenhagna. V mislih imam povečanje iz 20 na 30 odstotkov. Zanima me, Ali namerava komisija uvesti davek na oglik ali bi to lahko bilo koristno, upoštevaje tudi trgovinske odnose Evropske unije in položaj EU na globalnem trgu? Ali menite, da bi morali spremeniti ciljno vrednost 20 na 30 in ali menite, da bi morali spremeniti ciljno vrednost 20 na 30? da je bilo opravljenih dovolj raziskav glede možnih posledic in tudi možnih negativnih učinkov. Preden odgovori gospod eh, Šemeta, prosim za mir v dvorani. Vem, da nekateri odhajate, ampak prosim, storite to tiho. Naj spomnim poslance, da govorimo o carinski uniji. Glede gospe Korhole bom sicer potrpel, ampak prosim, da se osredotočimo na vprašanja, ki sodijo v našo pristojnost. Tako bom dovolil gospodu Šimeti, da odgovori, ne bom pa dovolil dodatnega vprašanja gospe Korholi. Ja, uh, Hvala lepa. Še vedno govorimo o obdavčenju in mislim, da je zelo pomembno, da se začnejo stvari dogajati na področju zelenega obdavčevanja in tudi glede direktive o obdavčitvi na področju energetike lahko povem, da bo to moja prva prioriteta, ena od prvih prioritet, če me boste potrdili na tem položaju. Direktiva obdavčitvi na področju energetike seveda tudi vključuje vprašanje obdavčitve CO2-ja, obdavčitev energetike, energije se pravzaprav deli na energetski element in element CO2. -ja. Menim, da nam bo to pomagalo vzpostaviti jasne cenovne signale, zlasti na področju CO2, -ja, ki ga sistem trgovanja z emisijami ne vključuje. Postavili ste tudi vprašanje uhajanja oglikovega dioksida čez mejo. To je zelo pomembno vprašanje in seveda bi mi bilo ljubše, če bi bil dosežen mednarodni sporazum na tem področju, vendar pa obenem komisija tudi proučuje in opravlja analizo možnih učinkov glede te situacije. In ko bo ta analiza dokončana, bomo pripravljeni tudi oblikovati konkreten predlog na tem področju, če bo to potrebno. Hvala lepa. Gospa Stajler. Uh, Gospa Korhola ne dobi dodatnega vprašanja, ker vprašanje ni bilo povezano s Carinsko unijo. Dobro, hvala lepa. Želim postaviti vprašanje glede akcijskega načrta v boju proti ponaredbam. Dejstvo je, da smo naleteli na resne probleme glede ponarejenih eh, zdravil in pripomočkov. To seveda lahko škodi ali v ekstremnih okoliščinah celo povzroči smrt evropskih državljanov. Zanima me, ali mi lahko date zagotovila, da se bomo v Evropski uniji oziroma v akcijskem načrtu za boj proti ponaredkom tega vprašanja lotili resno. Uh, Gospod Čemeta. Uh, Hvala lepa. Vprašanje ponarejanja je seveda ključnega pomena v mojem portfelju. in akcijski načrt za boj proti ponaredkom za obdobje 2009-2012 nameravam brez večjih težav uveljaviti. Načrt vsebuje določene določbe, ki govori o pristojnostih pri operativnih zadevah, o sodelovanju z industrijo in sam sem pripravljen proučiti vsa stališča, vse določbe vsebovane v akcijskem načrtu za to, da bi dosegli napredek na področju ponarejanja, še zlasti, ko gre za zdravila, kajti zdi se mi, da so ponarejena zdravila še zlasti nevarna za evropske državljane, zato potrebujemo sistem ocene tveganja, ki bo usmerjen k temu, da odkriva, kateri so tisti izdelki, ki predstavljajo največje tveganje in bi lahko najbolj škodovali našim državljanom. Tako da bom nedvomno trdo delal na tem področju. Gospa Stajler, dodatno vprašanje. E Omenili ste, da velja akcijski načrt za boj proti ponaredkom do leta 2012. Kakšna je vaša, vaša vizija za obdobje po letu 2012? Well, uh, uh, Mislim, da je zelo pomembno to, da dosežemo dogovor na mednarodni ravni glede vprašanja ponaredkov. Obstajajo sicer že sklenjeni sporazumi, nedavno tega je bil sklenjen tudi sporazum s Kitajsko s tem v zvezi, vendar pa menim, da gre pri ponarejanju za globalno vprašanje in seveda pri teh vprašanjih ne sodeluje samo carina. Zato moramo v prihodnje razviti skupen akcijski načrt za to, da bomo vključili tako mednarodne partnerje, kot tudi vse tiste ustanove, ki so na kakršen koli način povezane z vprašanjem ponarejanja. Na ta način bodo naša prizadevanja lahko usklajena na globalni ravni in tako se bomo lahko borili proti ponarejenim izdelkom. Hvala lepa, sledi gospod Van de Kamp potem pa gospa Šaldemoze. Hvala. Imam vprašanje glede Olafa in generalnega direktorata za obdačitev in carine. Danes smo slišali o posebnem položaju Olafa, vendar pa v praksi moja politična skupina EPP vidi določene težave v vašem resorju glede odgovornosti za Olaf po eni strani in po drugi strani za generalni direktorat za carino. Kako nameravate obvladovati ti dve odgovornosti v praksi? To je moje vprašanje, gospod predsednik. Gospod komisar. Well, Hvala. Če sem prav razumel, imate v mislih možen konflikt interesov pri mojem položaju in tu vam lahko odločno zatrdim, da ne vidim nikakršne možnosti konflikta interesov glede različnih delov mojega resorja, zlasti ko gre za OLAF in taksud. Pri slednjem namreč eh, gre predvsem za oblikovanje zakonodaje ter tudi za spremljanje in nadzor nad izvajanjem zakonodaje, medtem ko se zakonodaja sama izvaja na ravni držav članic. In pravzaprav je tudi v interesu tak suda, da se bori proti goljufijem, zato tisti del resorja, ki se ukvarja s tem predstavlja samo del mojih prizadevanj glede obdavčitve carin in tudi porabe evropskih sredstev. Tako da moram reči, da sam ne vidim nikakršnega potencijala za konflikt interesov v mojem portfelju. Menim, da če si pogledamo sedanjo sestavo tega portfelja, kjer vidimo, da imamo v enem portfelju tako razrešnico kot tudi mm, administracijo, potem seveda bi lahko rekli, da bi bilo tveganje za konflikt interesov sedaj večje kot pa v mojem primeru. Dodatno vprašanje. No, ampak točno to je moja poanta. Če pravite, da se taksut bori proti goljufijam, po drugi strani pa se tudi Olaf bori proti enemu konkretnemu delu goljufije, me zanima, kakšno pa bo razmerje med obema preiskovalnima organoma in kakšno bo vaše stališče s tem v zvezi. Odgovor tu je zelo jasen. Zagotoviti moramo ustrezno sodelovanje. Institucije morajo v boju proti goljufijam sodelovati. Mi imamo sisteme za izmenjavo informacij, predvsem glede vprašanj, ki se tičejo goljufij. izmenjujejo se tudi informacije glede ukrepov, ki jih izvajata bodi si taksud ali olav, zato da bi se izognili podvajanju dela in tudi zato, da bi sredstev ne porabljali neučinkovito. Tako delo teče že sedaj.

Gospod kandidat, v svojih pisnih odgovorih ste zapisali, da je odločilnega pomena ravno na tem področju varnost, ki jo čutijo evropski državljani. Tudi na odgovor gospe Stajler ste dejali, da je treba nekaj narediti glede ponaredkov, ampak konkretno sprašujem, kaj konkretno boste naredili, katere pobude boste dali zato, da bi imeli boljši dialog ne samo s Kitajsko, pač pa tudi z Rusijo, z ZDA. Gre za varnost državljanov in to se mi zdi, da je zelo pomembno. Well, I think that uh, um, a lot of progress has been done. Na področju odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko je bil dosežen precejšen napredek. Morda je bilo manj napredka glede odnosov z Rusijo. Zdi se mi zelo pomembno, da se pogajamo in da dosežemo dogovor, podpišemo sporazum tudi z Rusijo glede konkretnih zadev, glede prekurzorjev V primeru Kitajske obstaja sporazum o sodelovanju in v teku so zelo dobri projekti, kot recimo ustrezen transport, kot je priznavanje gospodarskih organizacij. In če bi prišli do ravni medsebojnega priznavanja, potem bi s tem bistveno povečali oziroma okrepili dobaviteljsko verigo. Zagotovili bi tudi varnost preskrbe od začetka do konca in to je po mojem mnenju ena od ključnih politik komisije v prihodnje. Schaldemose. Ja, Gospa Schaldemose. Da, tudi sama menim, da se je že zelo veliko zgodilo. Kljub temu pa imamo opravka se večjo količino nevarnih izdelkov, ki jih najdemo v Evropski uniji. Kaj boste naredili na tem področju? Gre za izdelke, ki se pojavlja na evropskih trgih. Kako boste, na primer, sodelovali z drugimi komisari, ki so zadolženi za to, da poskrbijo za ta področja? Yeah, that, uh, Menim, da imate popolnoma prav. Kar nekaj komisarjev ima pristojnost, ki zadeva to področje. Tudi kar nekaj GD-jev je vključenih v to konkretno zadevo. Novi komisari smo se med seboj že pogovarjali o tem, kako bomo organizirali delo prihodne komisije. Ena možnost bi bila, da organiziramo tako imenovane skupine ad hoc glede konkretnih zadev in vprašanje ponaredkov in kršitev pravic intelektualne lasnine predstavlja zelo pomembno vprašanje, ker bi taka skupina lahko bila ustanovljena in bi se potem pri našem delu lahko usklajevali, zlasti, ko gre za predlaganje različnih politik na tem področju. Uh, the next questioner will be Mrs. Bastos gospa Bastos, sledil bo gospod Krojcman, ki bo zadnji postavil svoje vprašanje. Gospa Bastos. Hvala, gospod predsednik. Če se vrnem na vprašanje ponarejanja, to je po mojem mnenju zelo resen pojav, ki močno vpliva na zaupanje v trg. V primeru zdravil pa je ogroženo zdravje naših državljanov. To ima tudi zelo resne posledice na evropsko gospodarstvo in se neposredno navizuje tudi na carinsko politiko. Gospod komisar, ali namerava komisija dati nove pobude za boj proti ponaredkom. To, kar smo videli do sedaj, je namreč zelo široko, zelo hlapno, malo je podrobnosti, zato vas prosim, če ste lahko nekoliko bolj konkretni glede ukrepov, ki jih želite uresničiti na tem področju. In zanima me tudi, kakšna je časovnica za uveljavitev teh ukrepov. Kar pa zadeva carinski zakonnik, me zanima, katere rešitve boste sprejeli za spremljanje carinskega zakonika oziroma njegovega izvajanja. In ob koncu, gospod komisar, ali pričakujete eh, kakršne koli težave pri izvajanju predpisov na tem področju? Uh, uh, Hvala lepa. Kot sem omenil že v svojih odgovorih na prejšnje vprašanja, pri ponarejanju ne gre za izključno odgovornost samo komisarja pristojnega za carine. Gre za vprašanje, ki je veliko širše, zato moramo tu zagotoviti dobro sodelovanje med različnimi področji politik ter tudi med različnimi komisarji. glede področja carin se mi zdi zelo pomembna. Da pri vzpostavljanju sistemov za analizo tveganja posvetimo znotraj sistemov za dostno pozornost tudi vprašanju ponaredkov. Treba je še nadalje izboljšati sisteme za analizo tveganja ter poskrbeti za ustrezno izmenjavo informacij med nacionalnimi organi v državah članicah v zvezi z trgovanjem s ponarejenimi izdelki. Tu se mi zdi, da je prostora za izboljšave še kar nekaj kar pa zadeva izvajanje carinskega zakonnika, res je, da je to precejšen izziv. Po drugi strani pa menim, da je v našem skupnem interesu, da ga začnemo izvajati pravočasno do junija leta 2013, kajti carinski zakonnik vsebuje precej določb, ki omogočajo da bomo lahko poenostavili dejavnost podjetij. Na ta način bomo lahko tudi uvedli koncept e-carin, uvedli pa bomo lahko tudi mnoge druge pobude, kot je recimo mm, enotno okence. Gospa Bastos. Hvala lepa za ta odgovor. Komisar je dejal, da nosi odgovornosti na področju ponarejanja tudi drugi komisari. Ali ste se že sestali s svojimi kolegi, da bi se dogovorili o sklajenem ukrepanju v boju proti ponaredkom? Več je bilo sestankov, več je bilo seminarjev nove komisije oziroma novih komisarjev pred zaslišanjem. Pogovarjali smo se, kako bomo usklajevali naše prihodnje delo in vprašanje usklajenosti je bilo zelo pomembno. Kot sem že prej omenil, smo se dogovorili, da bomo ustanavljali skupine ad hoc za posamezne konkretne zadeve. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, namreč, da imamo v eni skupini več komisarjev, komisarja za notranji trg ter druge komisarje, ki se bodo skupaj pogovarjali o skupnih politikah. Gospod Krojcman je zadnji na seznamu. Ja. Gospod kandidat za komisarja, ravno smo se pogovarjali o ponarejenih izdelkih na evropskem trgu. Kot veste, se uvažajo izdelki iz tretjih držav. Ti izdelki pa ne izpolnjujejo naših varnostnih standardov. Katere konkretne ukrepe nameravate sprejeti za to, da bi prišlo do večje usklajenosti nacionalnih organov, da bi preprečili vstop nevarnih izdelkov na notranji trg? Ali na notranjem trgu ne obstaja tudi potreba po evropskem nadzoru oziroma da bi si države članice razdelile breme, kajti dejstvo je, da so njihovi nadzorni organi različno obremenjeni? Recimo, Če prihajajo pristanišča v Rotterdam, v Hamburg ti izdelki in če ste člani notranjega trga, potem seveda je tukaj potrebno odpravljati nadzor, od katerega pa imajo korist vsi. Gospod kandidat. But, uh, eh, uh, customs code. posodobljeni carinski zakonik daje zelo dobre možnosti za to, da dosežemo bistven napredek na tem področju. Tudi centraliziran sistem carinjenja, ki je v postopku, pomeni pravzaprav do neke mere revolucijo na tem področju področju, kajti ko bo ta sistem začel delovati, trgovcu ne bo potrebno premikati svojega blaga fizično, pač pa bo lahko svojemu matičnemu carinskemu organu posredoval vse potrebne dokumente. seveda je potrebno razmišljati tudi, kako bo ta centralni sistem carinjenja usklajen s sistemom obdavčevanja in trošarin, da bomo res imeli enoten sistem za celotno to področje, tako da bo trgovec lahko imel opravka samo svojimi domačimi, matičnimi organi. Taki projekti pa zahtevajo veliko sodelovanja in usklajevanja med državami članicami. In mislim, da z implementacijo, z usmerjanjem, spremljanjem napredka pri razvijanju teh projektov lahko zagotovimo tudi boljšo usklajenost vseh tistih institucij, ki nastopajo tako na področju carin, pa tudi na drugih področjih, ki so povezana z mednarodno trgovino. Gospod Krajcman. Imamo različne sisteme nadziranja. Recimo v Nemčiji so zvezdne države pristojne za izvajanje nadzora, drugo se zadeve urejajo centralno. Nadzor uh, Na trgu je različen, obstajajo tudi slabosti. Zanima me, kaj boste naredili za to, da bi prispevali k izboljšavam pri nadziranju trga v posameznih državah članicah. Well, uh, of course, uh... Seveda ne moremo z ravni Evropske unije posegati v notranji položaj posameznih držav članic. Uh, države članice imajo proste roke, da vzpostavljajo svoje sisteme tako, kot menijo, da je najbolj primirno. Naš cilj je, da bi kljub raznolikosti sistemov zagotovili ustrezno usklajenost in razvoj informatike je po mojem mnenju eden najpomembnejših instrumentov, ki omogoča vzpostavitev koordinacije med organi držav članic. Sam nameravam spodbujati tak razvoj tudi v prihodnje. Obstajajo različni načini razmišljanja glede možnosti skupnega delovanja na carinskem področju. To je verjetno še nekoliko bolj odmaknjeno v prihodnost in to verjetno še ni stvar današnjega dneva. Hvala lepa. Sedaj pa ponovno predajam besedo predsedniku odbora za nadzor nad proračunom. Do subito la parola al komisar. Hvala lepa. Besedo dajem komisarju Šemeti za zaključne pripombe, če menite, da je to potrebno. So, much, uh, of... Najlepša hvala za vaša vprašanja, ki ste jih zastavili eh, med to predstavitvijo. Mislim, da smo na ta način tudi vzpostavili dialog med odbori eh, in mano. Ta odprti dialog je zelo pomemben za reševanje problemov in tudi za to, da bomo kos izzivom, s katerimi se sooča Evropska unija. Seveda nisem v preprostem eh, položaju, kajti sodelovati bom moral s tremi odbori, seveda pa moram upoštevati tudi dosedanje odlično sodelovanje z odborom za proračun, saj sem v tem trenutku še pristojen za proračun in te dosedanje izkušnje bom seveda prenesel tudi na ustrezne odbore za proračunski nadzor, notranji trg ter odbor za gospodarstvo. Danes sem slišal zelo veliko dobrih vprašanj, ki mi bodo omogočila tudi oblikovanje novih predlogov, idej v prihodnosti. Mislim, da je zelo veliko odprtih vprašanj na področju izdatkov Evropske unije in pripravljen sem sodelovati z vami. Koncepti, ki jih nameravam predlagati, ne bodo enostavni in potreboval bom najprej razprave z vami, dogovore in potem tudi vašo polno podporo pri uveljavljanju teh predlogov. Še težja bo situacija na področju obdavčenja in carin, kajti tu, no, naprimer na področju obdavčenja je potrebno soglasje vseh eh, držav članic in tu se bom moral zanesti na vašo podporo, ko bom predstavljal predloge, ki se bodo nanašali na poglabljanje notranjega trga, na boj proti davčnim oazam, eh, ki se bodo nanašali na uvajanje koncepta zelenega obdavčenja. Se pravi, tu je eh, kar nekaj zamisli, projektov, ki so v fazi priprave in tesno nameravam sodelovati z vami. Odprt bom tudi za vaše zamisli za izmenjavo informacij eh, glede zadev, ki so povezane z mojim portfeljem in pripravljenost za sodelovanje nam bo pomagala tudi najti prave rešitve, ki bodo omogočali nadaljni razvoj Evropske unije. Hvala lepa.